Euh, Spoštovani kolegi, dobro jutro. Predlagam, da kar začnemo z delom. In da torej nadaljujemo z vzpostavljanjem stikov s švedskim predsedstvom. Včeraj smo imeli že prvo izmenjavo mnen z eno vaših kolegic, danes pa s to vrstnim delom nadaljujemo in sicer z vami, minister Litorin, minister za delo, predsednik sveta za zaposlovanje in socialne zadeve. Torej. Z veseljem vas pozdravljam danes tukaj med nami. Žal, vaša kolegica Kristina Hüsmark, ki je odgovorna za socialno politiko, danes eh, ne more biti z nami, saj je žrtev gripe, če smem tako reči. Vendar lepa z velikim veseljem tukaj pozdravljamo tudi njeno državno sekretarko, ki jo danes tukaj nadomešča in ki bomo tudi dali besedo, da predstavi program v njeni pristojnosti. Gospod Litorin, predstavljam, da začnemo z vami, da oba torej predstavita svoj del programa dela predsedstva, potem pa nadaljujemo za razpravo. Ministr, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica. Kot prvo bi opravičil svojo kolegico. Nima sicer nove gripe, ampak vseeno je bila preveč bolna, da bi se odeležila današnjega srečanja, tako da eh, sporoča, da bi se z veseljem odeležila srečanja z vami v prihodnje, če bo to možno. Eh, sam bom eh, skušal podati svoj prispevek v angleščini, ne zato, ker ne bi maral svoje materinščine, švedščine, ampak zato, ker bo morda nekoliko lažje spregovoriti glede na skupno terminologijo, ki jo imamo na tem področju. Prav tako mi ni žal, da tega ne bom poskušal v francoščini, čeprav sem se od sedem let učil v šoli, ampak eh, to nekaj veliko pomagalo, kar zadeva moje sposobnosti v francoščini. No, kot prvo naj povem, da me zelo veseli, da sem eh, danes lahko tukaj z vami, skupaj z državno sekretarko, da lahko na kratko orišem delovni program švedskega predsedstva na tem področju. Kot si verjetno vsi predstavljate, je bilo načrtovanje in potem sama izvedba švedskega predsedstva nekaj, na kar je zelo vplivalo svetovno gospodarstvo in dogodke v njem. Eh, senca gospodarske krize je padla na Evropo in vsekakor živimo v zanimivih časih. Le pred, šele pred letom dni, oziroma le leto dni nazaj, smo se ukvarjali z mnogimi drugimi stvarmi, kot pa tistimi, s katerimi se ukvarjamo danes. Tako da se je veliko spremenilo. Vendar pa nekateri temeljni elementi problemov ostajajo isti. Kot prvo, dejstvo, da imamo več kot 100 milijonov evropejcev, ki niso v rednem delovnem razmerju. Temu je bilo tako tudi v preteklosti, pred krizo. Kriza pa to samo še poglablja. Soočamo se z vprašanjem podnebnih sprememb. Na to seveda finančna kriza ne vpliva. E, kriza, s katero pa se zdaj soočamo, je z številnih vidikov krize, kakršne še nismo imeli in negativni učinki na trg dela so zelo veliki in verjetno se bodo stvari žal še poslabše, preden se bodo začele izboljševati. Veliko ljudi zdaj že govori o nekih eh, zelenih pogankih v gospodarstvu, ampak eh, sam bi se izognil morebitnim, morebitnim napovedim razvoja dogodkov v prihodnje vsaj ne vem kako poglobljenim. Zato bi se raje osredotočil na nekaj pomembnih točk, ki jih je potrebno izpostaviti, kakor tudi na ukrepe, ki jih lahko sprejmemo v prihodnih mesecih. Prva zadeva, ki bi jo rad izpostavil, je, da se kriza bo končala. Če pogledamo v zgodovino, smo imeli več finančnih kriz, začenši z krizo tulipanov na nizozemskem leta 1637. 16, Vsi smo preživeli to krizo in eh, nizozemci še vedno prodajajo tulipane. Pogledal sem si tudi nekaj drugih trendov iz preteklosti in mislim, da Švedska zdaj preživlja že sedmo finančno krizo od leta 1857. Ostalih šest smo preživeli in eh, tudi to bomo preživeli. No, glede na to, da se učinki gospodarske krize kažejo tudi na trgih dela širom Evrope, je glavna naloga zame eh, ta, da rešujemo visoke številke brezposlenih. In eh, problem je, da nekdo, ki spada iz trga delovne sile, lahko postane trajno izključen. Zato so potrebni hitri ukrepi, izobraževalni ukrepi s, eh, skupaj s podbudami, da bi na ta način lahko pospešili vrnitev na trg dela. Na evropski ravni menim, da je koordinacija ukrepov v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva Eh, kot naprimer eh, reformacija pravil notranjega trga, potreba po strukturnih spremembah in tako naprej, da vse to je pomagalo eh, nekoliko preprečevati negativne učinke te krize in tudi pomaga pri preprečevanju tega, da bi evropski trgi dela postajali strukturno šepkejši. Ampak lahko storimo še več in mislim, da je to priložnost, ker komisija, svet in parlament morajo tesno sodelovati, da bi na ta način dosegli več. Eden od ukrepov, ki jih lahko in upam, da jih tudi bomo sprejeli še pred koncem švedskega predsedstva, je predlog komisije za eh, boljšo dostopnost mikrofinanciranja šipkejšim skupinam na trgu dela. To je naša prioriteta v svetu, razprave o tem so začele že julija in moj namen je, da bi opravili pravočasne, konstruktivne razprave tudi skupaj z Evropskim parlamentom, da bomo na tej podlagi lahko čim prej sprejeli konkretne ukrepe na tem področju. Saj je to inštrument, ki dejansko lahko pomaga pri eh, blaženju učinkov krize. Po mojem mnenju bo to pomemben znak, signal delovanja Evropske unije, takrat, ko jo najbolj potrebujemo, prav tako bo to uspešno pomagalo pri preprečevanju ustvarjanja trajne brezposelnosti. Po drugi strani je blaženje vplivov ekonomske krize in njenih vplivov na trg dela, nekaj, kar je povezano tudi z ustvarjanjem bolj je delujočih in bolj trajnostno eh, delujočih trgov dela v Evropi. Kot vemo, delo predstavlja pomembno podlago za gospodarsko in eh, socialno dobrobit, tako za posameznika kot za družbo kot celoto. Vsekakor sem zavezan razmišljanju, da si Evropa ne more privoščiti tega, da bo velik delež aktivnega prebivalstva neaktivnega. In to je po mojem mnenju manj povezano samo ekonomiko in bolj s vprašanjem dostojanstva. Vsakdor, ki zmore in želi biti del trga dela, bi moral zato imeti tudi možnost. In na nas je, da ustvarimo prave spodbude, prave politike, da bo čim več ljudi vključenih na trg dela. Stranski učinek temu bo, da bodo ljudje prehajali iz eh, statusa prejemnikov pomoči v status aktivnih udeležencev na trgu dela, torej postali bodo davkoplačevalci in to je eh, tudi z moralnega vidika pomembno, da so ljudje torej vključeni, ne pa izključeni. No, pri izkoriščanju evropskega delovnega potencijala lahko eh, tudi zgradimo pomembne temelje za evropske trge dela in za naše eh, socialne sisteme in pri tem vzpostavljamo trajnostne sisteme socialne varnosti. In socialna Evropa se po mojem mnenju začne s službo, z zaposlitvijo. Poleg tega se soočamo tudi z demografskimi izzivi, ki od nas zahtevajo, da se eh, odločno lotimo zaščite našega delovnega potencijala. Demografski trendi se ne bodo spremenili ali eh, kar eh, izginili. In način, kako se bomo soočali s tem izzivom, je v veliki meri odvisen od naše sposobnosti ohranjanja dolgoročnih prioritet, trajnostna rast, blaginja in uh, dobrobit so nekaj, kar bo ključno potrebno zagotavljati, da bo čim več ljudi sodelovalo na trgu tela. To je seveda lažje reči kot storiti in uh, rešitve se bodo vsekako razlikovale od države do države, odvisno od eh, zgodovinskih in političnih. Uh, realnosti, ki v njih vladajo. Vendar pa sem mnenja, da je to eno najpomembnejših vprašanj v razpravi o Lizboni po letu 2010, saj je to ključnega pomena za zagotavljanje trajnostne rasti, visoke zaposlenosti in pa zdravih javnih financ v Evropi. V ta namen je švedsko predsedstvo sprožilo razpravo o tem, kako najbolje zagotavljati bolj vključujoče trge dela. To je ena glavnih prioritet predsedstva na področju zaposlovanja. Če želimo uspeti pri soočanju se z izzivi eh, vse širše globalizacije in starajočega se prebivalstva, bo potrebno ta vprašanja postaviti v samo srče razprav o prenovljeni Lizbonski strategiji. Na neformalnem ministerskem zasedanju v Jönköpingu letos julija smo začeli z razpravami o teh vprašanjih. Te razprave se bodo še nadaljevale tekom letošnje jeseni. Pristop predsedstva vključuje vse deležnike v te razprave. In še posebej moram reči, da se veselim tesnega dialoga z Evropskim parlamentom. Naslednja priložnost za takšen dialog bo na konferenci na visoki ravni, ki jo načrtujemo v Štokholmu koncem oktobra. Potreba po strukturno močnejših in bolj vključujočih trgov dela je nekaj, kar mi je zelo pri srcu. Eh, izmenjava izkušenj in konkretne zaveze so ključne za doseganje rezultatov. In na ta način bo Evropa lahko strukturno močnejša, bolje opremljena za prihodne izzive išla iz te krize. In pripričan sem, da bomo skupaj uspešno eh, opravili s temi izzivi in veselim se našega sodelovanja v prihodnih mesecih. Monsieur le ministre de cette Hvala lepa, gospod minister. In hvala tudi za angažiranost švedskega predsedstva na tem področju. In eh, brez nadaljnega predajam besedo kar državni sekretarki, da predstavi tudi področje socialne varnosti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. No, jaz pa bom govorila švedsko. Še enkrat naj upravičim ministrico. Zelo ji je žal, da ne more biti danes tukaj, zelo se je veselila tega, da bo predstavila svoj program pred vami danes, ampak žal je tako, da je odpadlo name, da predstavim prioritetne naloge švedskega predsedstva na tem področju. Najprej bi se vrnila k vprašanju kako ustvariti Evropsko unijo z bolj vključujočim trgom dela, kot je ministr za zaposlovanje, ministr Litorin že omenil v svoji predstavitvi. To je vprašanje, ki je ključnega pomena, če želimo odpraviti socialno izključenost, v kateri številni dan danes živijo. Ustvarjanje vključujočih trgov dela zahteva tesno sodelovanje med politikami zaposlovanja in socialnimi politikami. In zato ministra za delo in socialne zadeve imata kar nekaj skupnih pristojnosti na tem področju. Predvsem imam v mislih eh, švedske prioritete v okviru formacije Sveta za zaposlovanje in socialne zadeve in zato se danes tudi skupaj srečujemo. Trenutno smo v času globoke gospodarske krize in kot je ministr Litori namenil, je pomembno, da se zavedamo dejstva, da gre za začasne razmere. Kratkoročni ukrepi, ki jih torej sprejemamo zaradi te krize, morajo vendarle biti v skladu z našim dolgoročnim ciljem ustvarjanja več delovnih mest in zagotavljanja trajnostne rasti v Evropi. ne smemo dovoliti tega, da ljudje, ki so še potencijalno delovno aktivni in ki se zaradi krize zatečejo v sistem socialne varnosti, tem ljudem ne smemo dovoliti, da ostanejo dolgoročno neaktivni. To je ključno za našo skupno blaginjo, To je ključnega pomena za kakovost življenja posameznika in tudi ključnega pomena z vidika zagotavljanja in ustvarjanja ekonomsko in socialno trajnostne družbe. Tekom jeseni bomo imeli več razprav o tem, kako ustvariti vključujoče trge dela za vse in sicer z vodenjem aktivne socialne politike in aktivne politike zaposlovanja. Aktivna socialna politika zagotavlja podporo in spodbude tistim, ki niso uspeli najti delali, ki ne morejo deliti zaradi slabega zdravja. To vključuje tudi preventivne ukrepe, s katerimi bi preprečevali, da bi iz zdravstvenih razlogov zaposleni zapuščali svoje delovna mesta. Aktivna socialna politika ustvarja možnosti za ljudi, da delajo na podlagi svojih zmožnosti. To vrstna politika koristi ne le tistim, ki so zajeti v naše sisteme zaposlovanja in sisteme socialne varnosti, temveč koristi tudi tistim, ki so najbolj oddaljeni od trga dela. Več ljudi bo tako dobilo priložnost delati in se počutiti aktivni sestavni del družbe. Gre torej za to, da posameznik postane viden, da ga postavimo v spredje. Na neformalnem zasedanju v Jončevpingu julija smo začeli z razpravo o tem, kako ustvariti bolj vključujoče trge dela v Evropski uniji. Imeli smo zelo dobro, zanimivo izmenjavo najboljših praks med državami članicami in države članice so izrazile široko podporo nadaljevanju razprav o aktivni socialni politiki tekom jeseni. Na konferenci na visoki ravni o vključevanju na trg dela, ki jo je omenil pred kratkim minister Litorin, na konferenci torej, ki ne bi potekala 26. in 27. oktobra v Štokholmu, bodo politični predstavniki, strokovnjaki, predstavniki eh, nevladnih organizacij nadaljevali s to razpravo. Naš namen nam reče, da bi tekom švedskega predsedstva na podlagi teh razprav prišli do jasnega sporočila sveta EPSKO o vsebini nove strategije za rast in zaposlovanje, ki naj bi bila sprejeta pod španskim predsedstvom prihodne leto spomladi. izvajanje načela svobodnega pretoka ljudi, ki je pomemben sestavni del trga dela Evropske unije, je eno od eh, ključnih vprašanj na področju zaposlovanja v EU. Pred nekaj leti smo dosegli dogovor o novem poenostavljenem regulatornem okviru za koordinacijo sistemov socialne varnosti med državami članicami. Ta regulatorni okvir je pogosto odločilni dejavnik pri odločitvah o tem, ali se bo posameznik preselil v drugo državo in eh, tam sprejel zaposlitev oziroma ali bo študiral v drugi državi. In ta koordinacija mora potekati na kakovosten način, na način, ki zagotavlja pravno gotovost. In zato se veselimo sodelovanja z Evropskim parlamentom na tem področju in že v tem trenutku pozdravljam delo vseh poprejšnjih predsedstev, ki so omogočile sprejetje uredbe 883 skozi 2004 in pa izvedbenih uredb, ki naj bi stopile v veljavo prihodnje leto, potem, ko smo deset, dobrih deset let intenzivno delali na tem področju. Nova uredba bo privedla do bistvenih izboljšav. Samo vodenje in upravljanje sistema bo lažje, bolj učinkovito in tudi pravna varnost in gotovost za naše državljane bo boljša. Pomembna naloga, ki nas čaka letos jeseni, je, da državljane in države članice in njihove uprave pripravimo na izvajanje teh novih pravil. Vsekakor se bomo prizadevali za to, da bi ustvarili eh, spodbudne pogoje za sodelovanje med upravnimi organi. Tekom jeseni bo potekalo kar nekaj seminarjev na temo socialnega zavarovanja in rezultati teh eh, seminarjev bodo povzeti na konferenci, ki bo potekala v Štokholmu 25. od 25. do 27. novembra letos. Še eno pomembno vprašanje glede koordinacije sistemov socialne varnosti med državami članicami EU je enakopravno obravnavanje državljanov tretjih držav v kontekstu teh pravil. V uredbi nam reč določeno, da imajo državljani tretjih držav, ki se gibajo znotraj Unije, tudi pravico do enakega uživanja koordinacije sistemov socialne varnosti kot državljani članic EU. Ta pravila bo torej potrebno prilagoditi novi uredbi. To je pomembno za zagotavljanje zaščite, socialne zaščite državljanov tretjih držav, ki prebivajo v Uniji. To pomeni tudi, da bo potrebno uvesti enostavnejša eh, pravila vodenja in upravljanja tega sistema, če lahko enaka pravila veljajo za vse. Kljub naporom češkega predsedstva ministri na svetu EPSKO 9. junija niso uspeli doseči dogovora o novih pravilih glede prilagajanja koordinacije državljanom tretjih držav. Zato bo švedsko predsedstvo skušalo najti rešitev za to vprašanje, rešitev, glede katere se bodo lahko strinjale vse države članice, rešitev, ki ne bo privedla do poslabšanja položaja državljanov tretjih držav v primerjavi s sedanjim stanjem. Veselim se zanimive in eh, konstruktivne razprave z vami danes in tudi tekom jeseni. Hvala lepa. Nekoliko več kot uro imamo za razpravo. Že nekaj več kot deset prijavljenih besedi imam. Predlagam, da gremo kar po vrstnem redu, kot so se prijavili k besedi in zato ima prva besedo gospa Rovana Plom. Izvolite. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să urez bun venit. Hvala lepa, gospa predsednica. Pozdravljam oba ministra švedskega predsedstva v našem odboru. Želim ima veliko uspeha pri izvajanju narod predsedstva. Zelo pozorno sem prisluhnila in rada bi podala dve pripombi. Najprej bi vas rada vprašala, ali ste pri pripravi za leto 2010, leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Ali ste torej pripravili že načrt za to leto, da bi tiste, ki so izključeni iz trga dela, lahko spodbudili k temu, da bi dobili priložnost. Tukaj gre naprimer za invalidne osebe. Vemo, da obstaja tudi razkorak med plačami med moškimi in ženskami. Ali imate akcijski načrt za to, da bi razkorak med plačami med moškimi in ženskami zmanjšali? Prav tako, ali načrtujete to, da bi strategijo za socialno vključevanje ki je bila sprejeta leta 2008, da bi v tem predvideli tudi minimalno plačo, kajti to bi bila rešitev za težave, o katerih danes govorimo. Vodilo bi do večjega dostojanstva in večje kakovosti življenja. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlagam, da slišimo štiri vprašanja, potem pa damo besedo ministru in državni sekretarki, da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 v novih državah članicah eh, vidimo kot zgled in zato moram povedati, da, sta, da sem bil zelo, zelo razočaran nad eh, obema predstavitvama, kajti kolikor jaz razumem o socialni problematiki, niste povedali nič. Kaj pa primer Laval, ki postavlja pod vprašaj status sindikatov v Evropski uniji. Potem Lizbonska strategija, ki, kot je naš sicer zelo nehumoren komisar Špila dejal, je jeti. Nihče ga še ni videl. Kdaj bomo v Evropi storili kaj več, kot zgolj izumljali nove besede, kot fleksivarnost, odprta metoda koordinacije in tako naprej? Kdaj se bomo začeli, kdaj se bomo nehali zapirati oči pred pravimi problemi, s katerimi se soočame eh, Evropi. In tukaj govorim o postopni razgradni delovne zakonodaje, eh, postopno ukinjanje vpliva sindikatov. Sam sem pričakoval odgovore na ta vprašanja. In eh, zdaj, ko sem poslušal prispevka obeh ministrov, dobivam vtis, da imata verjetno tudi vidva okužbo s kakšno češko gripo, kajti tudi Čehi eh, tem vprašanjem ne namenjajo nobene pozornosti. Hvala lepa, gospa Šrter, potem pa gospa Estrela. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama pozdravljam ministra in državno sekretarko. Rada bi se priključila, nadaljevala tam, kjer je končal kolega Farber. Tudi sama sem presenečena, da je primer Laval, ki je postavil pod vprašaj pravice zaposlenih na veliko področjih, da ta primer torej ni bil omenjen. Evropski parlament in to vam je znano, je sklenil, da kar se direktive o napotitvi delavcev tiče, želimo spremembe zato, da bi enostranske opredelitve sodišča popravili na tem področju in bi znova zagotovili pravice delo jemalcev. Moje vprašanje pa je, ali bodo švedi podali določene pobude za to, da bi našo pobudo Evropskega parlamenta sprejeli. To bi zelo pozdravila. In zdi se mi, da bi v tej smeri morali se bolj intenzivno pogovarjati tudi z našim odborom. Naš odbor je namreč tisti, ki se je intenzivno trudil za to, da bi izboljšali direktivo o napotitvi delavcev po sodbi Laval. Prav tako nisem slišala, da bi omenili konkretno pobudo za izboljšanje prava dela v Evropski uniji ali mislite tukaj storiti, ali boste to pustili pri miru. Hvala lepa. In še zadnje vprašanje v tej seriji vprašanj, gospa Edith Astrela, ki je bila naša poročevalka v prejšnjem mandatu, poročevalka za področje porodniškega dopusta. Izvolite. Mikrofon za govornico, prosim. Também eu quero dar as boas-vindas e agradecer aos senhores ministros as suas exposições. Hvala lepa. Pozdrav ministrom, hvala tudi za to, kar ste dejali. To, kar bi sama povedala, se navezuje na poročilo o direktivi, ki jo poznamo kot direktivo o porodniškem dopustu. Sama sem poročevalka za to direktivo v odboru za pravice žensk in za enakost med spoloma. V Strasburu smo se že srečali in imeli smo prvo izmenjavo mnen, potem je potekala tudi razprava v odboru za pravice žensk. Prav tako smo imeli kar nekaj drugih sestankov s švedskim predsedstvom na to temo. Mene pa zanima tole, glede na velik pomen te tematike in upoštevajoč delo, ki je že bilo opravljeno v prejšnjem mandatu parlamenta in tudi upoštevajoč neko moralno avtoriteto, ki jo ima tukaj Švedska, glede na to, da je njeno zakonodaja zelo napredna in eh, naklonjena reševanju problemov na tem področju, me zanima, eh, torej ob tem ozadju, ali menite, da bo možno doseči dogovor v svetu tekom vašega predsedovanja. Kakšna so torej vaša pričakovanja glede te tematike? Hvala lepa. Um, Hvala lepa za ta aktualna in dobra vprašanja glede vseh teh vprašanj. Gospod Plam, vključevanje skupin, ki so nasplošno manj dejavne na trgu dela, je po našem mnenju eno najpomembnejših vprašanj, ki ga skušamo razrešiti. Razlog za to je, da če se ogledamo na primer invalidne osebe, osebe, ki so prikrajšane na trgu dela, te osebe imajo večje težave. To je seveda nespremljivo. To je nespremljivo tudi, kar se celotne družbe tiče, ne samo teh oseb. Potrebujemo vsakega posameznika, ki lahko dela na našem trgu dela, da se bomo lahko soočili z demografskimi izzivi, pa tudi s tem, da bomo pomagali pri proizvodnji. Tako da si bomo lahko privoščili šole in eh, sisteme socialne varnosti v prihodnosti. Pogodba nam daje možnosti. Po Lizbonska strategija po letu 2010 je okvir, v katerem bi radi osredotočili našo energijo. Seveda imamo zakonodajo, ki ima opravka z diskriminacijo in drugimi podobnimi področji, vendar pa, ko gre za prave vzpodbude za ljudi, da bi začeli delati, da bi vstopili na trg dela, da bi jih upogumili, mislim, da je to najbolje storiti s po-lizbonsko strategijo. Minimalna plača je nekaj, kar nam ni prav posebno všeč če sem pošten, razlog za to je, da imamo zelo različne ureditve trga dela po Evropi. Na švedskem, na primer, nimamo zakonodaje, kar se plač tiče. In razlog za to je, da zaupamo našim socialnim partnerjem, da bodo odgovorni, kar se oblikovanja plačne politike tiče. In ne želimo, da bi politiki bili vključeni v ta postopek in tako bi si želel, da bi stvari tudi ostale. Zato torej ne določamo minimalne plače. Seveda skušamo zagotoviti, da bodo ljudje, ki so zapostavljeni, obravnavani na enak način, vendar pa. Potrebno je najti drugačne načine za pomoč ljudem, ki našo pomoč potrebujejo, da bodo stopili na trg dela. Zaključek pa je sveda ta. Potrebujemo vsakega posameznika na trgu dela, ki še lahko dela, če želimo, da bodo eh, naši sistemi socialne varnosti lahko delovali tudi v prihodnosti. Upam, da sem tako vsaj delno odgovoril na vaše vprašanje. Gospod Falber in gospa Šütel sta govorila o Lavalu. Že v tem odboru smo se v preteklosti pogovarjali o teh vprašanjih in tudi o okvirih dejavnosti komisij glede teh vprašanj. Naj najprej povem, gospod Farber, da nam je bilo zelo žal, ko smo slišali sodbo Evropskega sodišča, ko smo videli zaključke državnega, oprostite, pravobranilca in ko smo se znašli v razmerah, o katerih smo. Mislim, da si moramo to vprašanje ogledati na dva načina. Najprej z vidika nacionalne zakonodaje in potem glede tega, kaj bi lahko storili in kaj mora biti storjeno na evropski ravni. Kar se je zgodilo, je bilo to, da ko smo dobili sodbo Evropskega sodišča, smo poklicali socialne partnere na švedskem in smo jih prosili, da bi sodelovali v splošni razpravi na švedskem, kako bi se ukvarjali z nastajočimi razmerami. Prav tako smo si skušali bolj podrobno ogledati razmere v tesnem sodelovanju z našimi socialnimi partnerji. Raziskava je pokazala naslednje. Izdelali smo poročilo in eh, kasneje letos bomo podali tudi poročilo parlamentu, kjer se bomo ukvarjali z razmerami na domači ravni. Preiskava je pokazala, da imamo približno 2-3 tisoč napotenih delavcev na švedskem tem trenutku. Velika večina je že pokrita s kolektivnimi pogodbami. Na švedskem, torej govorimo o nekaj sto ljudeh. V praksi morda to ni veliko, vendar pa kar se načel na tiče, je to še vedno vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati. Ne da bi šel v podrobnosti, na internetni strani vlade imamo povzetek v angleščini o tej, tem poročilu in kar se naših švedskih razmer tiče, lahko podam še več informacij. Zakonodaja, ki jo bomo predlagali parlamentu, pa sem prepričan, bo omogočila, da bomo kar se da hitro se lotili teh težav in da bomo zavarovali švedski model na način, kot si to želimo. Moje stališče je seveda, da moramo imeti potrebna sredstva za to, da bi imeli kolektivne pogodbe in tudi zagotovila za varovanje teh pogodb na našem trgu dela. Kar se evropske ravni tiče, pa tukaj stvari postanejo nekoliko bolj kočljive. O dveh vprašanjih govorimo v povezavi s tem. Prvo vprašanje je, da bi spremenili direktivo na potitvi delavcev, druga stvar pa je, da bi spremenili pogodbo s kakšno socialno klauzulo. V razpravah, če omenim najprej socialno klauzulo, naprimer, mislim, da bi to, da bi skušali zagotoviti temeljne pravice, lahko služilo tudi temu namenu in zato mislimo, da je tudi ratifikacija te pogodbe tako pomembna. To bi bil del rešitve, po mojem mnenju. Kar se socialne klauzule tiče, pa še vedno ne razumem prav dobro, kaj to pomeni, če sem prav pošten. Ali naj bo to pravno zavezojoče, potem je to del pogodbe in po mojem mnenju bi to pomenilo, da bi morali se znova pogajati v pogodbi in to je praktično nemogoče. Po drugi strani pa bi lahko imeli druge poti. In ne vem točno, katere so te poti, če sem prav pošten, vendar pa seveda smo odprti za te pogovore in zelo smo zadovoljni, da je komisija povabila socialne partnere, da bi dejavno sodelovali v razpravi o teh vprašanjih. Kar se tiče spremembe direktiva na potitvi delavcev, moram priznati, da je švedska vlada proti temu. Dva glavna razloga za to sta. Prvi, sedaj sem že zelo navajen na direktivo o delovnem času, ki je vodila do let, desetletij morda pravne negotovosti na tem področju. In bojim se, da če bi znova odprli direktivo o napotitvi delavcev, da bi imeli tudi leta ali morda celo desetletja negotovosti na tem področju. Drugi razlog pa je, da se bojim in sedaj daj ne govorim v imenu predsedujočega svetu, govorim kot švedski minister za zaposlovanje, bojim se, da bomo končali v, v razmerah, če nam bo uspelo vzpostaviti spremenjeno direktivo, da bo to vodilo do manj prožnosti in da bo to škodovalo švedskemu modelu. To so moji glavni razlogi, zakaj te direktive ne bi spreminjali. Še vedno pa menim, da je to kočljivo vprašanje in da moramo biti zelo odprti v razprav s parlamentom, komisijo, socialnimi partnerji, ko bomo iskali načine, kako blažiti zaskrbljenost, upravičeno zaskrbljenost socialnih partnerov na tem področju. Gospod Šruder, gospod Fajber, morda vas to ni zadovoljilo, vendar pa vsaj razmislili smo o tem in smo skušali to razrešiti, kar se da najbolje. Gospa Estrela, kot se dejali, smo se pred mesecem že sestali in smo se pogovarjali o direktivi o porodniškem dopustu. To ni enostavno vprašanje. Tu se strinjamo. Na tem dosejo bomo z delom nadaljevali in skušali bomo doseči kar se da dober napredek na tem področju. Kot predsedstvo pa seveda moramo tesno sodelovati s parlamentom in z vami. Prav tako pa menim, da je potrebno upraviti še kar nekaj dela, kajti če si ogledamo samo tematiko, potem lahko vidimo, da imamo različna mnenja, če lahko temu tako rečem, pri tej zadevi, tako da moramo najti rešitev, če želimo doseči napredek. Težavno bo doseči soglasje v svetu v tem trenutku. Tako ocenjujem razmere, vendar pa sodelovati si želimo in upam, da bomo našli pravo ravnovesje pri reševanju tega vprašanja. Dobro bi bilo, če bi to lahko zaključili prej kot slej. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Gospa Kašefi, bi radi kaj dodali? Kolegom bi rada dejala samo, da če bodo vsi želeli spregovoriti, bodo morali biti kratki. Gospa državna sekretarka, bi radi kaj dodali z vaše strani ali lahko sprememo naslednji sklop vprašanj? <coughs> yes, uh, just a short comment on the kratka pripomba o letu boja proti revščini in socialni izključenosti. In to je leto 2010. Glede tega vprašanja smo dejavni. In gospa Plam je zastavila vprašanje, ali imamo strategijo glede tega leta. Seveda, smo že vodili razprave o tem in komisija je že vzpostavila posvetovalni odbor za načrtovanje in usklajevanje vprašanj, ki bodo pomembna za leto 2010. Imeli bomo konferenco z okroglo mizo na to temo. To je predvideno za leto 2010 in to bo seveda pod španskim predsedstvom. Začeli bodo s konferenco na to vprašanje in potem bomo in smo že v stajnih stikih Španijo glede tega pomembnega vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa drugi krok vprašanj. Najprej gospod Tusas. Hvala lepa. Spremembe v Evropski uniji imajo posledice in to ima seveda potem tudi posledice za politiko, ki jo vodimo. Mislim, da lahko na področju, s katerim se danes okvarjamo, ugotovimo, da smo po vrsti let, ko smo se pogovarjali o Lizbonski strategiji že leta 2000 in leta 2005, da smo v teh zadnjih letih ugotovili, da so pridobila velika podjetja. Po drugi strani pa moramo ugotoviti, da je to pomenilo velike izgube za delo jemalce. V našem odboru smo se ukvarjali s študijo, ki upošteva nove povezave med socialnimi partnerji. In v tej študiji je bilo jasno izrečeno to, da obstajajo nove smeri vplivov za delo jemalce. In to zadeva njihove temeljne pravice. Dobro, imamo pravka z gospodarskim področjem, vendar pa prav tako moramo paziti na to, da gre razvoj tukaj vsaj v eni smeri preko tega. Predhodniki so o tem že govorili pod vprašaj se postavlja pravica delojemalcev in sindikatov zahtevati enako plačilo za enako delo, naprimer. In Evropsko sodišče je podalo sodbe, imamo tudi primer Laval in druge, ki so prav to ponazorili in želeli bi se seveda odziv z vaše strani. Nadalje, brezposelnost. Po uradnih statističnih podatkih Eurostata je brezposelnost junija 2009 se dramatično povečala. In to pomeni, da je obremenitev socialnih sistemov tudi veliko više. V Španiji imamo brezposelnost, ki je 18 odstotna, v Latviji 14 odstotna v Litvi 16 odstotkov in pol. Torej, razmere so se za ostrižje, predvsem kar se mlajših oseb tiče, delavce do 25 let. Tukaj ugotavljamo, da je brezposobnost pri približno 19 odstotkih. Največ, najvišji odstotek je v Španiji pri 34 odstotkih, v Litvi celo pri 39 odstotkih. leto 2009 in 2010 bosta leti, ko moramo računati s tem, da se bo brezposelnost še povečevala. Marca 2010 na vrhu moramo najti rešitve za ta vprašanja in se pogovarjati o strategijah glede tega. To bo predlagala Švedska. Prosim za nekoliko potepljenja, gospa predsednica. Še eno vprašanje bi rad zastavil, kar se sistem, sistemu socialnih varnosti tiče. Včeraj smo se o tem pogovarjali s kolegico, vašo kolegico Marijo Larson. Torej, končujem, prosim vas. Kolegica nam je včeraj dejala, da je socialna varnost v pristojnosti držav članic. Tako je to ona predstavila. seveda to moramo sprejeti v posameznih državah članicah. Socialna varnost je vedno uporabljena tam, kjer delajo delojemalci, kjer so zaposleni. Vendar pa seveda to še ne pomeni, da če kdo dela v kateri drugi državi, da mora potem sprejeti kar vse in da je lahko izpostavljen kakšnim negativnim vplivom. Hvala lepa, gospod Stivjuks, potem pa gospa Figueredo. Hvala lepa, gospa predsednica. Prvo vprašanje državni sekretarki. Govorili ste o uredbi 883 iz leta 2004 in ste pozdravili dogovor. Tudi mi to pozdravljamo, vendar pa sedaj smo videli izjavo, ki je vključena v dokument iz 20. julija 2009. In svet tukaj pravi, da po podzakonskih aktih moramo razumeti, da bodo informacije podane brez zamude če bodo države članice to želeli, ne avtomatično. Naša verzija dogovora s češkim predsedstvom se je ustavila pri besedicah without delay, torej brez zamude. In ne avtomatično. In naša skrb je, da v luksemburški sodbi po primeru Laval, da je sodišče govorilo enostranski izjavi sveta. In zato se nam zdi, da ta izjava spodkopava dogovor, ki mislim, da smo ga dosegli. In gospa predsednica, mislim, da moramo iskati pravno mnenje o posledicah te izjave. Sedaj pa minister Litorin. Ali imate kakšne zamisli, pobude glede delovnega časa, da bi komisiji pomagali v razmerah, v katerih se nahaja in kar se lavala tiče? Tukaj sem vesel, da je morda Švedska rešila težave doma, vendar pa mi menimo, da še imamo težave na evropski ravni. Ne pozabimo. Kavalu je sledil Rutherford in Luksemburg, tudi ostali primeri še prihajajo. Imamo tudi primere v Združenem kraljestvu in potem smo imeli tudi stavke v Združenem kraljestvu. Tukaj moramo rešiti primere. Pravna negotovost obstaja, ne glede na to, ali bomo govorili o direktivi na potici delavcev ali ne. Slišali smo že, da moramo vsaj spremeniti direktivo o napotitvi delavcev, da bomo jasno povedali, kolikšni meri lahko uporabljamo kolektivne pogodbe in v kolikšni meri lahko potem stavke uporabljamo za to, da lahko uveljavljamo te standarde. Se strinjate s tem, da bi lahko to počeli na evropski ravni? Merci, uh, Hvala lepa, gospod Figredo. Potem pa colega Jaconsari. Senhora Presidente, eu gostaria ainda de voltar. Hvala lepa, gospa predsednica. Naj zastavim tri vprašanja. Morda smo nasplošno o njih že govorili, vendar pa rada bi jih nekoliko poglobila. Najprej Lizbonska strategija.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 če smem temu tako reči, liberalne razmere. In zato smo potem dobili sodbe Laval, Rufort in ostale. To je prispevalo k več negotovosti, ne samo kar se prava tiče, temveč tudi kar se kršitve temeljnih pravic delavcev tiče in kar se tiče evropskega socialnega modela. Torej, sedaj smo v razmerah, ko smo blizu tistemu v razmeram v državah, ki smo jih prej kritizirali, da ne spoštujejo pravic delavcev. Sedaj smo zelo blizu tistega. In v Evropski uniji vedno bolj ne spoštujemo pravic delavcev. Kar se te države tiče. Kako se torej spopadate z revizijo Lizbonske strategije? Ali se stvari ne slabšajo? In nadalje, kar se konkurenčnosti tiče in kar se načel pakta stabilnosti tiče, kako lahko to združimo. Te dni na to gledamo zelo prožno. ali ne bi morali upoštevati tudi njans, da je potrebno združevati obe področji, kajti imamo vedno več revščine, vedno več neenakosti. Leta 2010 je leto boja proti revščini, vendar pa to ne sme biti samo propaganda. Liza Jekenso. Hvala lepa. Naslednje vprašanje, prosim. Puhejo, to ja. Hvala lepa. Gospa predsednica. Predstavnikoma švedskega predsedstva, dobrodošla v parlamentu. Oba sta bila zelo optimistična. Dejala sta, da je kriza začasna in da ne bo trajala večno. Vendar pa veliko analitiko meni, da bo ta globalna kriza daljša. Azija in ZDA se zdi, da sta že nekoliko na boljšem, da Evropa v tem trenutku najbolj trpi. Ali imate načrt B, kakšen rezervni scenarij, če se stvari poslabšajo, ali bi morali okrepiti našo zakonodajo v Evropi in ali menite, da sploh potrebujemo kakšen rezervni scenarij? Gre na to, da mislite, da je kriza začasna? Thank you. Uh, thank you, Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Tusas, pravkar sem dobil kopijo poročila in to bom danes začer prebral. Kar se krize tiče, mislim, da je ključnega pomena, da smo vključeni v pogovor s socialnimi partnerji in da smo tudi zelo dejavni, kajti samo tako si lahko zagotovimo določeno obliko verodostojnosti in določeno obliko skupnega, skupnih rešitev pri krizi. Sedaj imamo veliko primerov po Evropi in iz preteklosti ko je izključevanje socialnih partnerjev pri reševanju krize, pa tudi pri odnosih, vodilo do zelo temnih posledic. Prihajam iz države oziroma regije, ki s ponosom govori o tem, da imamo zelo dobre odnose s socialnimi partnerji rezultat tega, če to primerjam z drugimi deli sveta, je tak, da je to vodilo do tega, da smo imeli tudi manj konfliktov med socialnimi partnerji. In to je ključnega pomena za dobro delovno ozračje in za to, da se spopademo s krizo. Pa naj se gre za kratkoročno ali dolgoročno krizo. Prihajam z vlade, ki je desno-sredinska, vendar pa to v bistvu ni važno v tem primeru. Ravno nasprotno, potrebno je potegniti zaključke iz dejstev, da socialne partnere moramo vključiti v to. To poročilo bom zanimanjem prebral, kajti v časih krize lahko vidimo zelo veliko različnih potekov, dogodkov in je potrebno vse imeti v mislih. Na sodbo Laval se bom še vrnil. 2,2 odstotna rast brezposobnosti je bila na letni ravni in to bo seveda zelo obremenilo socialne sisteme po Evropi in to seveda doda k dejstvu, da je izključeno iz trga dela bila visoka že pred krizo. Uradna brezposobnost je samo del težave. Potem imamo še druge primere izključenosti. Če se gledamo naše primere pri boju proti finančni krizi v 90-ih letih, so vlade uporabile sisteme socialne varnosti za to, da so prikrile svoje pomakljivosti pri vračanju ljudi na trg dela. To je dodajalo pritiskom na sisteme socialne varnosti. Tako da si moramo to zelo pozorno ogledati in temu pozorno slediti. Stabilne javne finance so prav tako zelo pomembne. In to je težko doseči. Težko je doseči takšno ravnovesje. Če nimamo trdnih javnih financ, potem bomo še zelo dolgo plačevali za to krizo, ko bo kriza že končana. Veliko stvari imamo veste, da imamo kitajske cirkusante, ki um, morajo ali poskušajo vrteti 20 krožnikov na bambusovih palicah. In morda poskušamo to storiti tudi mi. In to je največja težava, s katero se danes ukvarjamo. In mislim, da moramo tukaj stekniti naše glave in storiti, kar se da. To je bila ena glavnih tem na neformalnem ministerskem zasedanju na začetku julija. Mislim, da moramo zniževati pragove mladih ljudi za stop na trg, trg dela, izboljšanje sistema izobraževanja. Vse to so stvari, ki so zelo pomembne, ker moramo sodelovati. Gospod Hughes, direktiva o delovnem času. V Jönköpingu na začetku julija smo imeli okroglo mizo po propadu pogajanj in smo si skušali ogledati, kje smo, na čem smo. Moram reči, da kratkoročno nisem prav optimističen pri iskanju rešitve glede tega vprašanja. Komisija mora sedaj najti določeno rešitev za pot naprej. Poskušali bomo delovati konstruktivno pri iskanju rešitve, če bo to mogoče. Stališče v svetu se v bistvu ni spremenilo. Države so še vedno v veliko državah članicah in s temi težavami se je potrebno spopasti, kar se opt-outa tiče, pa moramo to tudi imeti v mislih. Vendar pa seveda ni lahko najti ravnovesja, da bi dosegli soglasje tako svetu kot v parlamentu. S komisijo bomo skušali doseči to ravnovesje in mislim, da moramo biti zelo konstruktivni in s parlamentom bomo v stikih za to, da bi se lahko izognili propadu pogajanj v nadaljnih fazah. Kar se lavala tiče, ko sem predstavljal rezultate preiskave na kosilu lani decembra v svetu, ni bila nobena država članica takrat, zato da bi spet se lotili direktive o napotitvi delavcev. Vendar pa istočasno moramo reči, da se zavedamo resnosti razmer. In mislim, da moramo biti odprti za to, da bi našli pravi pristop do te težave. Začeli smo s tem pri primeru Laval da smo bili zelo neprijetno presenečeni zaradi sodbe sodišča in potem tudi eh, zaradi primerov Viking in Luksemburg. In mislim, da moramo biti tako zelo odprti, kar se razprav s parlamentom in komisijo tiče, da bi našli pot naprej. Komisija mislim, da je upravila dobro delo, ko skuša začeti postopek z več podatki bolj pregledno, mislim, da so to dobri koraki za nadaljevanje dela. Vaš kolega, gospod Fajber, ni zadovoljen, kot lahko vidim. Gospa Figuredo, Lizbonska strategija. tukaj. S prihodnim španskim predsedstvom tesno sodelujemo in pripravljamo zaključke, ki bi jih lahko sprejeli decembra, ki bi lahko pomagali, bili začetek za špansko predsedstvo. Predstavljam desno sredinsko vlado na severu Evrope in moj kolega v Španiji predstavlja socialistično vlado iz juga Evrope in dobro sodelujemo in mislim, da je to zelo obetavno, če sem pošten. Kar moramo storiti je, v sedanji lizbonski strategiji, ogledati si, kako lahko to strategijo nadgradimo, kar se vključevanje, izobraževanje tiče, kar se vračanje ljudi na trg dela tiče. Kako lahko uporabimo vse naše sisteme, ki jih imamo, nekateri so izven mojega področja delovanja, da bi lahko torej sodelovali, zato da bi Evropa spet bila vodilna. In tudi s parlamentom pri tem vprašanju zelo tesno sodelujemo. Gospa Konsari, kolegica iz Finske. Rezervni scenarij. Naučil sem se že, da vedno potrebujemo rezervne scenarije, morda celo več letih, kajti zgodovina se nikoli ne ponavlja in rezultat nikoli ni enak, kot smo mislili na začetku. Stvari se spreminjajo in to zelo hitro. Kdo bi si pred letom predstavljal, da bomo v razmerah, v katerih smo sedaj? Po drugi strani, pred šestimi meseci, so ljudje govorili o finančnem zatonu, propadu in o katastrofalni depresiji. Sedaj smo spet v nekoliko drugačnih razmerah. Razlog je, zakaj imamo dvoje v šest in samo ena usta pozorno moramo prisluhniti kolegom in skušati se spopasti z razmerami, ko te razmere nastanejo in spremeniti to, kar je potrebno spremeniti. Morda boste mislili, da sem indijski guru. Ne želim biti preveč premeten, vendar pa mislim, da se moramo ukvarjati z razmerami takrat, ko razmere nastanejo in storiti tisto, kar je potrebno. Kombinacija stvari, ki smo jih storili do sedaj, načrt za oživitev gospodarstva, močan podarek na to, da ne rešujemo individualnih lasnikov bank, temveč da skušamo zagotoviti varen finančni sistem v Evropi. To je nujno potrebno za to, da bodo naše podjetje lahko nadaljevali z delom. Prav tako se skušamo tako boriti proti brezposobnosti lahko torej skušamo storiti več pri zaposljivosti naše delovne sile, lahko jih skušamo bolje aktivirati in podobno. Seveda to ni idealen odgovor, vendar pa tudi ne živimo v idealnem svetu. Hvala lepa. Uh, <clears throat> Hvala. Na začetku bom poskusila odgovoriti na vprašanje gospoda Tuska. Sa? Seveda želim potrditi tudi to, kar je povedala ministrica Lošen včeraj. Koristi socialnega zavarovanja so v nacionalni pristojnosti. In tega nimamo namen spremeniti. ko govorimo o post-lizbonskem procesu, kot predsedstvo Evropskega sveta, seveda vodimo razprave v zvezi s tem. In politika na področju trga dela je že dolgo aktivna in uporablja aktivne ukrepe, ampak imamo pa tudi zelo pasivne sisteme socialnega zavarovanja po vsej Evropi. To je vprašanje, o katerem, kateremu posvečamo veliko pozornosti in v tem smislu seveda ne razpravljamo o povečanju varnosti za to, da bi ljudje lahko imeli bolj gospodarsko, ekonomsko, varno življenje in da bi se lahko, da bi lahko šli, da bi lahko prenehali delati prej ljudje morajo namesto tega delati dlje, delati morajo tudi več ur med tem, ko so zaposleni. Pogoj, ki mora pa biti za to izpolnjen, da bi si za to lahko prizadevali, je, da imamo bolj zdrav način dela, bolj zdrav, bolj aktivn sistem socialne varnosti. Tukaj bom končala sedaj pa želim nekaj povedati tudi v zvezi s tem, kar je rekel gospod Hughes. Gre za dogovor med parlamentom in svetom v času češkega predsedstva. Sedaj pripravljamo formalno, formalni sklep in to, kar ste omenili vi, gospod Hughes, je zelo tehnična stvar. To bomo preverili in poskrbeli za to, da ne bo nobenih napak. Hvala. Hvala. Tukaj stvari postanejo bolj zahtevne. Prejšnji govorniki so bili predolgi, zato bom sedaj morala omejiti čas za govor. Dve minuti in pol ima na voljo vsak tudi ministre prosim, da so kratki. Prvo pa je Liz Lin. Uh, Vesela sem, da ste se odločili vključiti tudi tiste, ki so izključeni iz trga dela. Za invalida in tako naprej. Govorite tudi o starejših osebah na trgu dela. To lahko storimo samo tako, da definiramo invalidnost na evropski ravni. Mislim, da bi to definicijo na evropski ravni lahko dosegli v novi direktivi, ki je bila predlagana, torej dostop do blaga in storitev za ljudi, ki so izključeni zaradi invalidnosti, starosti, spol ali vera izpovedi. Zato me zanima, kaj vi menite o tem, kakšen napredek lahko vi kot predsedstvo dosežete na tem področju. Parlament je že odločil, da bi bilo najbolje, če bi to direktivo čim prej razvili naprej. Hvala. Hvala. Slednja govornica je Marita Usko, potem pa Roger Helmer. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, da ste prišli sem. Mislim, da je lepo, da sta tukaj minister Litorin in državna sekretarka. Gospod Litorin ima brado. Mislil sem, da je morda dedek mraz in da nam prinese darila, ampak žal se ni izkazalo da je to res. Kar zadeva primera Laval in Viking in tudi primer Luksemburg, želim povedati naslednje. Direktiva minimum je postala direktiva maksimum. Postavili smo najvišjo raven, s katero je preprečena enaka obravnava delavcev. Govorili ste tudi o socialne varnosti delavcev, ampak na trgu dela tega sedaj več ni. Direktiva je bila namreč spremenjena. Če nekdo prihaja iz druge države in dela v državi, v kateri ne živi, potem ni deležen enake obravnave, enakih pravic kot drugi delavci. In to je v nasprotju z načeli Evropske unije. Zaradi tega se na švedskem, pa tudi drugod, pojavljajo velike težave. Tudi Švedska ima težave s sindikati, obstajajo pritiski na trgu dela, sistemi socialne varnosti razpadajo veliko, imamo tudi stopn brezposelnosti. Govornica prekinja. Ampak vprašanje. Vprašanje je naslednje. Predsednica prekinja govornico. Nimamo vprašanj. Uh, uh, um, Hvala lepa. Veliko smo slišali lepih besed, seveda vsi želimo popolno zaposlitev, vsi želimo preprečiti socialno izključenost in vsi želimo dobre trge dela. Zanima pa me, kako boste vi to storili. Zato sem si nekaj zapisal. Gospod Litorin bo začel z razpravami. Gospa Kašefi je že začela z razpravami in bo podprla nadaljne razprave. Mi bomo še naprej razpravljali in imeli bomo seminarje. In imeli bomo tudi aktivno politiko. Kakšna bi bila neaktivna politika? Čisto pošteno. To bi lahko poslušali tudi pred petimi in desetimi leti in če se vrnemo sem, se bo to zgodilo tudi čez pet ali deset let. Kje je vsebina? Vsebine ni. Govorite o koordinaciji, državljanov tretjih držav, dobro, ampak nič vsebinskega. Zanima me, kaj se bo dejansko zgodilo, kaj boste dejansko dosegli. Potrebujemo več prožnosti na trgu dela, potrebujemo zmanjšane težave za delavce in manj davkov za delavce. Tako bomo povečali zaposlitev in tudi večjo vključenost na trg dela. Žal moram povedati, da imam izkušnje v tem odboru in tudi z evropskimi direktivami, da so to samo ovire na poti k tem ciljem in ne prispevajo k temu, da bi te cilje dosegli. Zato me zanima, kako bomo poskrbeli, da bodo trgi dela bolj prožni, kako bomo poskrbeli, da bodo bolj privlačni za delodajalce, zato da bodo sprejeli več delavcev. Za enkrat, žal, tega še nisem slišal. Hvala. Hvala, ker ste se držali svojega časa. Aleksandr Serkas. Hvala lepa, gospod minister. Hvala tudi za vaše zelo dobro razvite govorniške spretnosti, govorite namreč zelo lepo. Mislim, da je to izjemna priložnost, da vam postavim vprašanje o Lizbonski pogodbi. Zanima me, kako bi lahko zagotovili, da se parlamenti cilja dosežejo, naprimer prosto gibanje pravice delavcev in tako naprej. Pravite, da to želite storiti, ampak imamo primer Laval, in še številne druge. Milijoni delavcev po Evropi so terorizirani, kajti izvirni cili direktive, direktive o napotitvi delavcev, so bili kršeni. Niso deležni enakih plač ali enake obravnave. Nimamo minimalnih plač, ampak imamo maksimalne plače. V pravnem smislu moramo ohraniti simetrijo med izvirnimi cilji in rezultati pravne prakse. Zaradi tega se sedaj pojavlja pravna negotovost in to je problem v celotni Evropi. Mislim, da bo to ogrozilo švedski socialni model. Vsi se moramo potruditi za to, da poskrbimo, da bo enakost veljala za vse. Mislim, da se bo to nadaljevalo tudi v španski polovici predsedovanja vendar doseči moramo praktične sklepe. Hvala lepa. Gospa Lin, k definiciji invalidnosti se bomo kmalo vrnili. Gospa Ulskuk. Bili ste generalna sekretarka druge stranke, ki jo predstavljam sam. Ampak vem, da to ni enostavno vprašanje, nisem pa tako zaskrbljen kot vi. Razlog je naslednji sedaj govorimo o nacionalnem kontekstu, vrnil se bom pa na evropski kontekst kasneje. V nacionalnem kontekstu je bila prejšnja zakonodaja takšna, da je bilo mogoče, upam, da je to pravi izraz, izključiti tujo kolektivno pogodbo, če smo tako želeli, ampak pravica oziroma sodba sedaj pravi, da je ne moremo izključiti, ampak jo moramo upoštevati ne glede na to, ali je bolj pregledna ali ne, ali je boljša ali slabša ali ne. Gre torej za neke vrste. Torej, ni tako enostavno, kakor bi si človek predstavljal. O tem bomo še naprej govorili, kajti to je vprašanje, o katerem na evropski ravni zelo razpravljamo in to je nekaj, česar se ne bomo mogli izogniti in upam, da bomo o tem še naprej razpravljali in našli pravo ravnotežje. Še enkrat. Obžalujem razsodbo Evropskega sodišča. Še več vprašanj je takšnih, ki bi se jim morali posvečati danes. Danes bi se morali posvečati tudi, naprimer, temu, kako ustvariti nova delovna mesta, kako bi zagotovili, da bomo imeli nadomestne industrije, nadomestna delovna mesta v času te krize. Ampak sedaj pa žal govorimo o drugih zadevah. Gospod Helmer. Problem je naslednji. Tudi, sam, tudi samega me to moti. Kaj ti na evropski ravni orodi v skladu s pogodbami na področju trgodela ni tako veliko politike trga dela so v nacionalni pristojnosti. Ampak ne strinjam se z vami, da so to samo besede. Kajti več zelo dobrih primerov iz posameznih držav članic imamo, naprimer politik ali okrepov, ki so pripomogli k zmanjšanju socialne izključenosti. Vaša država je primer, moja država je primer tega. V prvih dveh letih te vlade smo imeli 118 tisoč ljudi, ki so se vrnili na trg dela in glede na našo, naše število prebivalstva je to eden najvišjih odstotkov v Evropi. Spremenili smo politiko socialnega zavarovanja, to je zadevalo plačila in zmanjšanje meja za, invalidn, za pokojnine v primeru invalidnine in te varnostne mreže še vedno veljajo, ampak po mojem mnenju so prejšnje vlade posameznika izpostavile tveganju, sedaj pa si prizadevamo za to, da bi jih vrnili na trg dela. Imamo torej več primerov dobre prakse, ampak izziv je naslednji. Delati moramo tako, da si delimo izkušnje, kajti ne moremo v tem smislu vse ne delati z zakonodajnim evropskim okvirom. Gospod Serkas, res je, tudi sam menim, da moramo v okviru poslizbonskega procesa videti, kako bi lahko te politike, te pobude podprli. Ljudi moramo spodbuditi, da se vrnejo na trg dela. Pomagamo jim lahko z izobraževalnimi politikami, naložbami v raziskave in razvoj. Poskusili bi lahko čim več izvleči iz Evropske unije, zato da okrepimo svojo konkurenčnost. To ni enostavna naloga, kajti strinjam se, strinjam se z vami. Novinarji so me spraševali, kaj ste dosegli, kje je tisti svežen, kakor je rekla gospod Ulskosen, kje je dedek mraz. Ni ga, Pripraviti moramo zelo specifične ukrepe za spodbujanje ljudi, da se bodo vrnili na trg dela. To pa se razlikuje med posameznimi državami, zato svežnja ne morem imeti. Ampak lahko pa imamo vsak svoj del tega svežnja in na tem moramo delati. Hvala. Hvala, gospod predsednica. Ne bom govorila o vsebini, aktivni vključenosti in tako naprej. Mislim, da je to minister Litorin odlično povedal. Nekaj pa želim povedati v zvezi z definicijo invalidnosti gospe Lizlin. Takega predloga strani komisije še ni, zato svet o tem ne more imeti stališča. Predsedstvo pobude v zvezi s tem vprašanjem ne načrtuje. No. Opravičujem se. Zanima me vaše mnenje o novi direktivi o dostopu do blaga in storitev in v okviru tega bi lahko imeli definicijo invalidnosti. Zato me zanima, ali si prizadevate, za to, da bi to direktivo sprejeli še v času švedskega predsedstva z definicijo invalidnosti. Yes, I, I'm sorry, uh, that's right. Da, se opravičujem, ta direktiva ni v naši pristojnosti, ampak to si bomo zabeležili in vam sporočili rezultate. Žal vam več ne morem povedati, ampak o tem bomo še zagotovo govorili. Yes. No, hvala lepa. Na ta način, če nas boste obvestili, bomo lahko to posredovali naprej vsem članom. Tako, še zadnji krok. Elizabeth Mora, kot prva, izvolite. Hvala lepa, gospoda predsednica. Zanima me stališče predsedstva, švedskega predsedstva, o nadaljevanju dela oziroma spremljanju začasnega dela kajti začasno zaposleni so še pod e, večjim pritiskom v času krize, e, so še bolj ranljivi. Konec lanskega leta smo sprejeli direktivo o začasnih delavcih in zanima me, ali imate kakšne koli konkretne ukrepe, kar zadeva usodo začasnih delavcev in e, ali obstajajo kakšne koli politike njim v podporo. Tak for jeres præsentation. Hvala lepa. Hvala tudi obema gostoma Švedske za njuni predstavitvi. Gospod minister, moje vprašanje zadeva vas. To vprašanje je postavilo že več ljudi in presenečena sem na pomankanjem zanimanja za to v luči krize. Zadeva socialna varnost in pravice. Zanima me, kje so skupne evropske pobude kako bomo ustvarili pogoje, cilje za to, da bi pomagali ljudem, ki se bojijo, borijo z revščino in brezposobnostjo. Presenečena sem na tem, da več niste povedali o tem. Poslušala sem vas, govorili ste o izobraževanju, nadaljem izobraževanju, o direktivi o napotitvi delavcev. Govorite o nacionalnih rešitvah na švedskem. Ampak to ni švedski problem, to je skupni evropski problem. In vi ste trenutno naš predsednik, vi, ste, vi imate v rokah predsedstvo v imenu nas vseh. Mislim, da ne bi uničilo švedskega modela, če bi si še enkrat ogledali direktivo o napotitvi delavcev. Mislim, da bi uničilo švedski model, če tega ne bi storili stopnja brezposelnosti med mladimi je zelo visoka. In moje vprašanje je, kaj boste storili za mlade, da se izognemo temu, da cela generacija ne bi bila zaposlena. Merci, Marianne... Hvala lepa, Marjan Harkin. Izvolite, gospa Harkin. Nous a quittés. Donc, Madame Danouta, je je ni z nami. Torej, potem kolegica Danuta, za njo pa. Gospa Ojazovecka. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod minister, pogosto govorimo o podaljševanju delovne dobe glede na demografske trende. Premalo pa se ukvarjamo z mladimi, ki so zelo dobro izobraženi in imajo vedno več problemov s pridobivanjem zaposlitve. Švedska je država, ki ima veliko izkušenj in veliko dobrih izkušenj, kar zadeva aktivno politiko zaposlovanja. In zanima me, ali še posebej zdaj v času krize nameravate sprejeti kakšne konkretne uh, ukrepe za to, da bi mlade ljudi bolj vključili. Ali imate torej kakšnokoli strategijo, da bi uh, trg dela bolj odprli za to? družbeno skupino. Hvala lepa. Si, uh... Hvala lepa in še zadnja prijavljena k besedi, gospa Esaja. Hvala. Gospod minister. Govorili ste o tem, da bi vse vključili v trg dela vključno z invalidi in prikrajšanimi. Vendar včasih si je težko utreti pot skozi to mrežo davkov in drugih birokratskih bremen. Kaj bi lahko Evropa storila za to, da bi izboljšali položaj invalidov na trgu dela? Ko govorimo o socialnih družbah. Zakonodaja v nekaterih državah obstaja, ampak obstaja veliko težav tudi glede trajanja podpore, ki jo daje država. Hvala. Thank you, Hvala. Kar zadeva vprašanje v zvezi s začasnim delom gospe Moran, želim povedati, da bomo sodelovali s komisijo pri spremljanju te situacije. Mislim, da je ključnega pomena, da tisti, ki delajo na začasni podlagi, da imajo enake pravice kot vsi ostali. Ne smemo imeti tako imenovanega prvega in drugega moštva na trgu dela. Tudi kar zadeva vprašanje, kaj počnemo na evropski ravni. To bom odgovoril v dveh vidikih. Eno zadeva evropski načrt za oživitev gospodarstva, drugo pa zadeva delo na ekofinu in prizadevanja za stabiliziranje javnih financ in to, da bi ulili več upanja v gospodarstvo. Problem pa je, da lahko storimo le malo za to, da bi zaupanje potrošnikov dvignili. Prihajam iz majhnega odprtega gospodarstva, kjer je več kot 50 odstotkov BDP-ja pripada trgovini, zato smo zelo odvisni od tega, kar, kaj se dogaja zunaj nas. In to velja tudi za mnoge države v Evropski uniji, zato hitre rešitve, hitrega odgovora za ta vprašanja ni. Ampak Evropski načrt za oživitev gospodarstva je ena stvar, ki jo lahko storimo. V številnih državah, tudi v Evropi, imamo avtomatične stabilizatorje, ki lahko pomagajo blažiti nekatere učinke trenutnega stanja, naprimer za posameznike ti avtomatični blažil, blažilci so namenjeni temu, da kupna moč ostane visoka in to ponavadi pomaga oblažiti situacijo. Seveda pa moramo še bolj aktivno delati v zvezi z vprašanji, kot so izobraževanje in aktivacija brezposelnih. Tudi kar zadeva mlade in vprašanje, kaj počnemo v zvezi z njimi, vam lahko povem, da prostora za skupno evropsko ukrepanje ni veliko v okviru, v okviru kateremu smo podvrženi. Ampak storimo lahko in to bomo tudi storili. Pogledamo si lahko posamezne ukrepe držav članec in se kaj naučimo. To je včasih frustrirajoče, ampak to je treba storiti. Po mojem mnenju, so v zvezi z mladimi dobre in slabe novice. Tudi gospa Jaslovecka je govorila v zvezi s tem. Dobra novica je, da je brezposobnost mladih običajno bolj kratkoročna kot brezposobnost za starejše ljudi. To je dobra novica, kajti to pomeni, da lahko izkoristimo izobraževanje in aktivacijo in potem imamo večjo možnost, da se izognemo dolgoročni brezposelnosti ali izključenosti. To so dobre novice. V času finančne krize in krize na trgu dela potem so naložbe v izobraževanje, usposabljanje in tako naprej ključnega pomena. In to so tudi dobre naložbe, če smo pošteni. Ko bo krize konec, bomo močnejši in bolje pripravljeni na to, da izkoristimo tisto predvideno povišanje produktivnosti našega gospodarstva. Govorili ste tudi o tem, kaj lahko Evropska unija stori, da izboljša to. Hitrih in enostavnih odgovorov ni. Imamo na voljo le malo orodi na evropski ravni je to morda frustrirajoče za veliko ljudi, ampak mislim, da moramo storiti naslednje. Gospod Helmer, vi ste tudi izrazili, da ne smemo samo govoriti, ampak mislim, da bi tukaj lahko govorili o tem, kakšne izkušnje imamo dobre in slabe. Bil sem na nekaj zelo zanimivih srečanjih, naprimer v Jönšopingu, in govorili smo o primerih najslabših politik. In nekateri kolegi iz Evrope so bili zelo odprti v zvezi z napakami, ki so jih storili. Mislim, da je to zelo dobro. Lahko se drug od drugega kaj naučimo in napak ne ponavljamo. Mi smo tudi naredili nekaj napak in sedaj tesno sodelujemo v zvezi z vprašanji na področju dela in socialne varnosti in preprečevati moramo to, da bi se dolgotrajna brezposelnost premaknila v invalidne pokojnine in tako naprej. Ljudje, ki želijo biti del trga dela in ki so lahko trgo dela, moramo jim omogočiti, da lahko tudi se vključijo na trg dela. Hvala. Želite besedo? Dobro, no. Potem pa se vam lahko v imenu vseh članov odbora zahvalim za vašo udeležbo danes tukaj. Mislim, da smo imeli kar eh, zanimivo izmenjavo o številnih vprašanjih, glede katerih že teče besedo, glede katerih ste pristojni in tudi glede tistih, eh, pri katerih boste morda občutili nekoliko našega pritiska. Mm, želim vam torej veliko uspeha pri vašem nadaljem predsedovanju Evropske unije. Hvala lepa. <laughs> Some activation. Yeah, exactly. Activation, perhaps, of the dinner. Yeah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 Tako, spoštovani kolegi, po kratkem predahu mislim, da je zdaj čas, da se lotimo dela, da nadaljujemo. In sicer točka deset dnevnega reda, glasovanje o osnutku mnenja gospoda Orija, proračun 2010. Kar zadeva točko 11, pregoditev globalizacije, o tem naj bi bili govorili včeraj in bomo o tem govorili danes, takoj po glasovanju. Mislim, da ste že obveščeni o načinu uporabe glasovalnih kartic, upam, da jih imate vsi s seboj in predlagam, da kar začnemo z glasovanjem. In sicer proračun 2010. Tukaj imamo kar nekaj amandmajev. Prvi je amandma 6300. Kdo je za? Nihče? 6300. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 6301. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 6348. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 6349. Za? proti, vzdržani, sprejeto. 6-3-1-6. Amandma gospoda Hughesa je bil maknjen. Zato prehajamo na 6-3-3-1. Amandma poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 6-3-4. Prav tako amandma poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 6-3-5. Tudi poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 6-3-3-2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 636 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6333 tudi poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 6334 tudi poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 633 nič, gospe Figredo, za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 6335, amadma poročevalca za, proti vzdržani, sprejeto. 6336, amadma poročevalca za, proti vzdržani, sprejeto. 6324, amadma večjih avtorjev, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 6337, ta odpade in prehajamo kar na 6.38 za proti vzdržani sprejeto. 6.337 amandma poročevalca za proti vzdržani sprejeto. Prehajamo na 6.338 amandma poročevalca, kdo je za proti vzdržani sprejeto. S tem tudi sprejemamo spremembo opombe, kdo je za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeta. Amandma 6339, to je amandma poročevalca, kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. Tudi tukaj imamo spremembo opombe, kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. 6317 umaknjen, 6328 gospe Figrejdo, kdo je za, vpročevalec je za, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto 634 nič odpade in zato glasujemo 6318 gospoda Stevena Hughesa. A ne, ta madma je bil umaknjen, se upravičujem, pravi poročevalka, prehajamo na 6329, gospe Figrejdo, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrneno, 6309 in 6326. To je amadma poročevalca in gospoda Jovine. Kdo je za? Proti. Držani. Sprejeto. Prehajamo na amadma 639. Avtor Steven Hughes. Ta amadma je bil umaknjen, zato prehajamo na 6341. Amadma poročevalca. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 632. Nič. Steven Hughes. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 631. Nič poročevalec za proti združani. Sprejeto 6321 omaknen, 635 nič, amandma poročevalca, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 6322 Steven Hughes, kdo je za? A, zdi se, da je tudi ta amandma umaknen. Ste ga umaknili, gospod Hughes? Ja, dobro. To ni bilo zabeleženo. Torej 6312, amandma poročevalca, kdo je za? proti vzdržani sprejeto. 6342, amadma poročevalce, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 6343, amadma poročevalce, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Sprememba opombe, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 6311, gospe Figredo, kdo je za? proti, vzdržani zavrnjeno, tako da ni treba glasovati o spremembi opombe. 6-3-4-4 je imenoma poročevalca, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. 6-3-4-5, imenoma poročevalca, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Avtor predlaga tudi spremembo opombe, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. 6-3-1-5, za. A ja, 6315 in 6327 sta identična amandmaja, zato glasujemo o njo skupaj, G za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o amandmaju 6325, Steven Hughes in Kinga Gönz, G za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o. A ne, za, se opravičujem, pravi predsedujoča. 6325, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Se upravičujem za pomoto. 6, 3, nič 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Želite preveriti? 6, 3, nič 2. Prav, preverjamo 6, 3, nič 2. Začenjamo z glasovanjem. Imate vsi svoje glasovalne kartice s seboj? Moralo bi delovati. Poskusite še enkrat. Treba je pravilno obrniti kartico. Kartico je tak, treba takole ustaviti, s čipom, tako da gleda proti vam. Ste vsi glasovali? kdo od vas nima kartice s seboj? Ste pozabili, ja. Ste kartico pravilno ustavili. Ste vse skupine preverili, ali imate tukaj polnopravne člane in nadomestne člane? Dobro. Torej, poleg elektronskih glasov še gospod Kastler, vi ste proti in še kdo? Dva člana torej glasujeta ročno, po domače povedano. Vi ste za, proti? Za, dobro. Dobro, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Torej, 39 oddanih glasov, 22 za, 17 oziroma 19 proti, nič vzdržanih, s tem je amandma 6 ali nič 2 sprejet. Dobro, da smo preverili. Tako. Prehajamo na amandma 6.3.1.3, kaj te 6.3.4 je bil omaknjen. Glasujemo, kdo je za 6.3.1.3. Proti, vzdržani, sprejeto. 6.3.1.4, amandma poročevalca, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 6.3.4.7, amandma poročevalca, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 6.3.4.6, amandma poročevalca, kdo je za? Proti, proti vzdržani. Sprejeto. Gospa Šrujter. Which one? Um, 6302. Äh, o tem bi tudi morali glasovati, v bistvu. Tudi, madame la viceprezidente, nous allons, si vous le voulez. Ja, vsekakor, gospa podpredsednica, lahko o tem kar takoj glasujemo. Ja? ja, glasovali smo 6302 in smo tudi preverili elektronsko. In tukaj je še opomba, o kateri smo pozabili glasovati. Tako da glasujemo zdaj o opombi, kamandmaja 6302. Predlagam, da kar takoj glasujemo in to elektronsko. Ja, v tem je problem, da nismo glasovali o samem besedilu. Ja, ja, ravno to bomo zdaj popravili. Glasovali smo o znesku, zdaj pa glasujemo še o spremembi opombe. Predlagam, da to storimo kar takoj in sicer elektronsko. Odpiram glasovanje. Glasujemo torej o spremembi opombe k amandmaju 6302. Odbor je že glasoval za sam amandma. Ste vsi oddali svoj glas? Tiste štiri osebe, ki nimate kartic, če mi lahko samo pokažete, ste za ali proti? Za, proti, dobro. Torej, tri je proti, dva za. Dobro, ste vsi glasovali elektronsko, zaključujem z glasovanjem. 41 oddanih glasov, 26 za, 10 proti in 10 vzdržanih. Torej je tudi sprememba opombe sprejeta. Hvala lepa, gospa Šrotr, da ste nas na to opozorili. Tako, zdaj prehajamo na glasovanje o celotnem mnenju. V odstavku 1 imamo nov amandma amadma poročevalca, to je amadma številka 2. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 1, amadma 3. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Amadma 4 je s tem skladen. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrneno. Amadma 6, oziroma amadma 5, oprostite, za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 7, amandma 6 gre za, proti, zdržani, zavrnjeno. Odstavek 9. Ustni amandma gospoda Čabrnoha. Je kdo proti temu amandmaju? Ja, nasprotujete? Ste proti temu ustnemu amandmaju? Dobro, potem glasujemo o ustnem amantmaju poročevalca. Kdo nasprotuje, gospod poročevalec? Poročevalec umika ustni amantma, tako da prihajamo na amantma 7. Gospod Figrede, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Potem odstavek 10a, amantma 8. Gospod Gönc, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 9 gospoda Stevena Hughesa, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Odstavek 18, amandma 10 gospe Figredo, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Prehajamo na odstavek 19a, eh, amandma 11, King Against Stephen Hughes. Eh, Imam pa tudi ustni amandma gospoda poročevalca, kdo proti, ne. Prav, potem lahko kar glasujemo o ustrezno spremenjenem amadmaju 11. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 19b, amadma 12, poročevalce, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava C, amandma 1, gospe Figredo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. S tem prehajamo na glasovanje o celotnem besedilu predlagam, da glasujemo elektronsko, odpiram glasovanje. Hvala tudi tistim, ki nimajo svojih kartic seboj, da mi ročno pokažejo, kako glasujejo. Torej, še dva glasova za. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 41 danih glasov, 37 za, oziroma 39 za, skupaj z ročno danimi glasovi, nič proti, štiri vzdržanje, mislim, da lahko čestitamo poročevalcu. Če bodo vsa glasovanja potekala takole, potem bomo imeli eh, zelo visoko stopnjo harmonije tukaj v našem odbor. Tako, prehajamo na točko šest dnevnega reda in sicer obravnava osnutka mnenja o uporabi sredstev Evropske sklade za prilagoditev globalizaciji. Gre za tri primere, ki bi jih obravnavala ločeno. Najprej imamo primer 1.1. prošnje Španije za regijo Katalonija in prošnje Portugalske za regijo mm, na severu države in v osrednjem delu države. Gre za posamezna podjetja. Včeraj naj bi se že izrekli glede teh dveh primerov. Pismo, ki je bilo poslano po pisnem posvetovanju s koordinatorji in s eh, člani delovne skupine vam je tudi že bilo razdeljeno. To pismo potrjuje upravičenost eh, prošen Portugalske in Španije za ta dva primera, ki sta povezana z dejavnostjo v tekstilni industriji. Nekaj pripomp je bilo podanih strani članov delovne skupine in koordinatorjev, vendar pa to niso bile pripombe, ki bi privedle do zavrnitve te prošnje. Pripombe, ki so bile podane, pa se večinoma ukvarjajo z samo identifikacijo raznih upravnih in administrativnih stroškov, kaj več pa ne. Kar zadeva tretji primer, in sicer prošnjo Nemčije v primeru Nokia, tukaj člani delovne skupine, ki so se stali pred včerajšnjem, želijo ponovno obravnavati osnutek pisma in se ponovno sestati, preden bi osnutek pisma predstavili članom odbora. Zato predlagam, da zgolj na kratko orišemo tiste elemente, ki so privedli do predloga o spremembi tega pisma kar pa zadeva samo vsebinsko razpravo, bi o tem razpravljali naslednjič, ko se sestanemo 29. Decembra in, eh, septembra, oprostite, in takrat bomo govorili o sami vsebini tega pisma in se tudi odločili o tem, ali bomo to potrdili ali ne. Kar zadeva tiste elemente, ki zadevajo samo spremembo tega osnutka pisma. Kar nekaj zadev je, ki jih že lahko tukaj izpostavim. Najprej vprašanje samih administrativnih stroškov, eh, identifikacija teh stroškov in pa preglednost same višine teh stroškov, kar zadeva to vprašanje, so se nam eh, odgovori komisije zaenkrat zdeli še nedodostni. Potem seznam upravičencev sredstev, ki bi jih sprostili tudi tukaj si zastavljamo določena vprašanja glede sredstev iz Evropskega socialnega sklada po eni strani in sredstev iz sklada za prilagajanje globalizacije in prekrivanja obeh. Tukaj odgovor komisije nekako nakazuje na to, da bo potrebno zahtevati spremembo same časovnice porabe sredstev iz obih skladov. No in še zadnje pomembno vprašanje, ki ga tukaj izpostavljamo, zadeva možnost sprostitve sredstev iz sklada za prilagajanje globalizacije, globalizaciji v primerih, ko delavci ne bi bili neposredno upravičeni do eh, pomoči pri prekvalifikaciji. In tukaj komisija odgovarja, da vsi delavci, ki so upravičenci iz eh, sklada, morajo imeti dostop do prekvalifikacije, ni pa nujno, da se to neposredno financira iz tega sklada, temveč se to lahko financira tudi iz drugih, tudi nacionalnih skladov. Razpravo s komisijo smo zaključili s tem, da smo izpostavili predvsem dvoje. Najprej, da je potrebno izpostaviti dejstvo, da gre za dokaj eh, zgolj eh, formalističen način spremljanja teh eh, vprašanj. Kot drugo pa smo izpostavili tudi interes članov delovne skupine, da bi zagotovili večjo preglednost nad tem, kako države članice, tudi z nacionalnimi organizacijami, sodelujo pri črpanju sredstev iz sklada za prilagoditev globalizaciji. Toliko torej o tem primeru in to so tudi tiste ključne pripombe, ki jih imamo v tej fazi. V tej fazi nam ni treba odločati o primeru Nokia, ki ga je predložila Nemčija. Mislim pa vendarle, da glede na to, da o tem že govorimo, da tisti kolegi, ki morda želijo kakorkoli obogatiti delovne skupine, to tudi storijo, če želijo. gospod Jovine. Ne, hotel sem samo vprašati, kdaj bomo glasovali, oziroma ko bomo glasovali. Bi prosil lahko samo, če lahko nekoliko bolj uh, počasi e, greste skozi glasovanje in uh, težko se je znajti sam glasovalni seznam je tudi zelo nadrobno natisnen in eh, potrebujemo kar nekaj časa, da slišimo, kaj vi pravite, da slišimo tolmačenje, da prebiramo to, kar je pred nami in potem žongliranje vseh teh informacij je kar težko delo, tako da nekoliko bolj počasi bi samo prosil, če lahko se lotite glasovanja. Vem, da veliko časa porabimo za eh, te stvari, ampak eh, vendar je treba biti previden. To, kar je zdaj pomembno, je glasovanje in eh, ne hitimo skozi glasovanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, proceduralna pripomba, ki ni povezana s tem, o čemer zdaj konkretno govorimo. Skušala bomo nekoliko, skušala bom nekoliko prilagoditi ritem, ampak eh, eh videli boste, da se vsi eh, kar hitro naučimo tudi dokaj hitro glasovati. Ampak vse, kar bomo vzeli na znanje, to, kar ste dejali. Gospa Mora, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Kar zadeva naše skupno delo na teh dveh dosežih, glede na razpravo, ki smo jo imeli včeraj o skladu za prilagoditev globalizaciji, naj povem, da smo zelo veseli, da imamo danes pred seboj eh, tudi že ta dva primera. Eh, da govorimo tudi o določenih pomislih, o kateri, pomislekih, o katerih smo govorili včeraj. Eh, vsekakor pa je pomembno, da se pokaže, da smo angažirani. Kar zadeva Španijo, Portugalsko, vsekakor glede na odgovore, ki smo jih eh, dobili in ob pridržku v zvezi z prihodnim delom v smislu enakosti med eh, spoloma tukaj v prihodnje, lahko to potrdimo, kajti gre za zelo, zelo pomembno problematiko na področju tekstilne industrije, še posebej v regiji, ki se sooča z velikim številom odpovedi zaposlitev. Gre za 1600-1700 oseb in zato je pomembno, da ta sklad omogoči posamično obravnavo vsakega eh, zaposlenega, ki, se, ki bo odpuščen in da se omogoči tudi ustrezna prekvalifikacija, kar zadeva primer Nokia. Poleg tega, kar ste podali tukaj v smislu pojasnila, naj tudi podarim, kako pomembno je, imeti pregled nad regionalnimi skladi, ki se uporabljajo. Torej, ne le nacionalni skladi, ampak tudi regionalni skladi so pomembni tukaj in jih je treba imeti v mislih in to je razlog, zakaj je pomembno imeti v mislih organizacijo Evropskega socialnega sklada in pa sklada za prilagoditev globalizaciji in pa tudi eh, budno je potrebno spremljati druge sklade in eh, druge inštrumente, tako na nacionalni kot na regionalni ravni. Hvala. Hvala, gospod Sarkas. Hvala lepa. Nekako podobno bi dejal kot eh, moja predgovornica. Torej, hvala za vaše informacije, hvala za učinkovito delo, ki ste ga upravili na tem področju in tudi za hitro upravljeno delo. upamo, da bodo specifič, specifične konkretne regije, ki so tukaj utrpele škodo zaradi globalizacije, eh, bodo deležne pomoči. Niso vse panoge v tako slabem položaju kot tekstil, ampak sam prihajam iz Katalonije in na tisoče delavcev je bilo odpuščenih in eh, morda bo kaj več upanja za ponovno zaposlitev druge, ampak vendarle hvala lepa za vaše delo, mislim, da ste bili zelo učinkoviti. In eh, prav imate, stvari je potrebno obravnavati pač posamično, od primera do primera. Če se pogledamo ta nemški primer, je zelo pomembno, da smo hitri, učinkoviti in da budno spremljamo način izvajanja evropskih sredstev eh, oziroma evropske pomoči. Mislim, da lahko počnemo oboje, lahko zelo budno spremljamo, kaj se dogaja in smo tudi hitri pri ukrepanju. Pogosto gre za medsebojno zelo tesno povezane primere, ki jih je potrebno še bolj podrobno pregledati, eh, obenem pa izkazati dolžno, social, dolžno socialni čut. Gospa Figueredo. Hvala lepa, gospa predsednica, tudi zelo na hitro. Če se navežem na to, kar je že bilo povedano, lahko samo izrazim čestitke za upravljeno delo. Mislim, da. Smo včeraj v delovni skupini opravili dobro delo, glede teh dveh primerov, Portugalska in Španija. Še posebej glede na to, da je res potrebno zagotoviti pomoč tem delavcem. Prišlo je do odpuščanja velikega števila delavcev na portugalskem, so se stvari mnogo bolj zaostrile v primerjavi z letom 2008, ko smo zaprosili za to pomoč, tako da upamo, da bomo zdaj lažje prebrodili to situacijo. Omenili ste tudi primer Nokia in same temelje problema. Na kratko smo o tem že govorili, tako da mislim, da tukaj nekaj dodati. Tako da se kar strinjam z vami. Hvala lepa. Naslednja govornica se je odrekla besedi. Besedo ima torej gospod Tomas Mann, ki je zadnji prijavljen k besedi. Izvolite. Ehm, <clears throat> ehm, Hvala lepa. Kot nemški poslanec ne bi smel govoriti o Nemčiji. Lahko govorimo v Španiji in portugalski. Morda bi bilo to bolje. Vendar pa mislim, da je tukaj potrebna solidarnost. Vseeno, če spogledamo primer Nokia, je to povezano s tem, da na tekstilnem področju, o katerem smo govorili, sedaj imamo povezave tudi s tem primerom. In tam lahko bolj ugodno proizvajamo. In seveda tukaj moramo prevzeti odgovornost na socialnem področju. Ko vidim, da je stopna brezposelnosti že nad 10 odstotkov, v Nemčiji 7 odstotkov, to moramo še znižati, potem je to že dovolj razlog dovolj za to. To pa prizadene tudi dobavitele, ne samo proizvajalce. Zato da mislim, da je obrazložitev zelo natančna, izčrpna in mislim, da lahko to podpremo. Podpiram portugalski in španski primer. Paziti pa moramo na to, da bomo zagotavljali solidarnost. Naprimer, Opel. To ne zadeva samo Hesna, to zadeva tudi druge lokacije, kjer je navzoč Opel. In to presega meje Nemčije. In tukaj moramo delovati skupno, solidarno. In sklad za globalizacijo je tukaj zelo primerno sredstvo. In tukaj se strinjam. Uh, Hvala lepa še dve prošnje imam za besedo. Gospa Bastos kot prva. Dobrigada, senjore prezidente. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo nakratko naj se zahvalim delovni skupini. Rezultat so dosegli zelo hitro. Na zahtevo več, prošen tudi portugalske. Zelo slabe razmere imamo v srednji in severni portugalski, predvsem na tekstilnem področju. Že kar nekaj časa nam globalizacija škodi. Ta sklad za prilagoditev globalizaciji pa je zelo pomemben sklad za pomoč regijam, kot je ta na portugalskem. To je regija, ki je bila zelo prizadeta kar se konkurence tiče pri uvozu proizvodov, še prav posebno z Kitajske. Zelo veliko Portugalcev je prizadetih zaradi tega. Potrebne so prilagoditve. In eh, podali smo zahtevo, v kateri želimo ublažiti, kolikor se le da, negativne vplive. Razmere, ko smo podali prošnjo, so bile morda nekoliko boljše, kot so sedaj. Upamo, da bo v prihodnosti sklad za prilagoditev globalizaciji, ki je solidarnostni sklad, kot smo dejali, da bomo ga ukrepili v prihodnosti, da se bomo lahko odzivali na podobne razmere, kot je ta na portugalskem. Eh, merci, Hvala lepa, gospa Juta Steinruck. Nam Juta Steinruck. Frau Präsidentin, gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi. Še enkrat bi rada izpostavila to, kako pomembno je v primeru Nokia Nemčija, da kolegice in kolegi hitro, učinkovito in ne birokratsko se odzovejo. Vem, da moramo spoštovati določena pravila pri skladu za globalizacijo, vendar pa delo jemalci so že prizadeti zaradi izgube delovnih mest in zato bi morali pomoč nameniti hitro. Potrebno je financirati usposabljanje in integracijo na trg dela. Zato torej podpiram hitro podporo. Hvala lepa. In eh, še zadnja prijavljena govornica. Hvala lepa, gospa predsednica. Kot eh, članica odbora za proračun naj tudi povem, da se je tudi odbor za proračun uh, ukvarjal s tem predlogom včeraj in uh, odbor za proračun meni, da so takšne prošnje vedno zelo dobro utemeljene in te razprave so zame zelo zanimive, ker vedno vidim, kakšni razlogi stojijo za temi prošnjami in kakšne probleme eh, v zvezi z zaposlovanjem lahko ta sklad uspešno reši. Sama moram reči, da mi je vedno žal, da je tako malo teh sredstev. 500 milijonov evrov je na voljo, ampak eh, letos, če se ne motim, je bilo izkoriščenih le 5 milijonov evrov. To je torej nek eh, apel, da bi morali tudi naše vlade spodbudili k temu, da se te prošnje ulagajo, kajti 3-4 tisoč brezposelnih. Verjetno eh, ni skupno število oseb, ki bo izgubilo delo zaradi globalizacije in zaradi krize. Eh, mislim, da si več ljudi zasluži in lahko dobi pomoč in eh, upam, da bo delo našega odbora tudi pred do tega, da bo ta sklad vedno bolj poznan in da se ga bo tudi vedno bolj uspešno koristilo. Hvala lepa, spoštovana kolegica, za povedano. Ja, pravi imate, kot eh, rečeno že na samem začetku, kar zdaj Portugalsko in Španijo, smo v pisni obliki že obvestili odbor za proračun o našem stališču. Še preden ste torej vi sami opravili razpravo, dobili ste torej pismo, ki smo ga poslali gospodu Lamasurju. Kar zadeva pa nemški primer, kot rečeno, bomo ponovno razpravljali o tem primeru na naslednjem zasedanju 29. septembra. In takrat bomo obravnavali tudi eh, pismo in glasovali o sami mobilizaciji sredstev. Je pa treba veriti, da je bilo sprejetih kar nekaj sprememb pravil, ki urejajo delovanje tega sklada ob koncu zadnjega mandata, tako da bi ta sklad lahko tudi ob nižjem pragu odpustitev že uporabili, torej od 500 odpuščenih delavcev naprej se lahko zaprosi za ta sredstva. Tudi rok se je podaljšal na 24 eh, mesecev. prav tako smo povišali odstotek sofinanciranja ukrepov. Tako da mislim, da je ta reforma tega sklada zelo pomembna in njen namen je ravno ta, da bi olajšali uporabo teh eh, sredstev in da bi zagotovili podporo vsem tistim, ki so te podpore potrebni in sicer v vseh naših državah članicah. Tako, toliko torej o tem, o tej točki za danes. In zato prehajam kar na zadnjo točko na dnevnem redu. In sicer gre za. A Tomas Mann, izvolite. Eh, Hvala lepa, kar se te točke tiče. Želel sem zastaviti postopkovno vprašanje. Veliko razprav imamo v Evropskem parlamentu in ko govorimo o konkretni situaciji, se vedno reče, tega ne smemo obravnavati posameznih podjetij. Če sedaj uporabimo ta sklad za preživitev globalizacije, če ga dobro uporabimo, potem bi bilo dobro, da bi imeli samo dopisov usklajevanja, da bi tudi kasneje izkoristili možnost v parlamentu voditi takšno razpravo. Kajti pri solidarnosti ne gre samo za to, da včasih nakazujemo določena sredstva, mislim, da moramo to povedati tudi v javnosti, da ne izvajamo samo solidarnosti, temveč da to počnemo konkretno pri konkretnih primerjih. Zato se daje vprašanje, ali ne bi bilo potrebno, da bi v Evropskem parlamentu govorili o teh primerjih in ne tako kot v preteklosti, tega, ko tega nismo počeli. Ja, tukaj imamo problem, namreč vsekakor je pomembno mobilizirati sredstva tega sklada. Ne gre toliko za teoretično razpravo, ampak za zelo, zelo konkretno odgovor in to čim prej v primerjih, ko so delavci izpostavljeni negativnim posledicam globalizacije in zato smo izkazali kar se da visoko stopno fleksibilnosti in skušamo se torej prilagajati sicer z zelo težavnim, težavno časovnico za nas parlamentarce, ampak vendar je treba biti učinkovit. Eh, razpravo, o kateri govorite, bomo imeli, ko bomo govorili o letnem poročilu o delovanju. Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Za leto 2008 smo to poročilo dobili strani komisije v mesecu juliju. Že zdaj vem, da bo odbor za proračun pripravil poročilo in tudi mi mu prosili, da sodelujemo pri pripravi poročila. Tako da vsekakor imamo namen imeti tudi vsebinsko razpravo na temo, ki jo vi omenjate. Tako, zdaj ne bi rada odprla razprave ponovno na to temo, ker nas čaka še ena pomembna točka, ampak gospa Moran želi tudi besedo. E, želi še kdo drug besedo morda? Ne? Gospa Moran, gospa Deli, potem pa zaključimo z razpravo. Gospa Moran. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo nakratko. Glede na to, kar je dejal Tomas Mann. Če želimo biti učinkoviti in se hitro odzivati, moramo bdeti tudi nad samim eh, razvojem teh prošen za koriščenje sredstev iz eh, sklada za prilagoditev globalizaciji. Na začetku leta smo torej spremenili pravila, ali so ta pravila za dostni meri spremenjena eh, za boljše odzivanje na razmere in da nas čaka resna naloga, da zadeve spremljamo, eh, da o njih razpravljamo. Hvala lepa. Torej, ja, naša prioriteta je pomagati delavcem. Zanima pa me, koliko manevrskega prostora sploh imamo pri podjetju Nokia. Naivno vprašanje, ker sem nova, ampak vendarle, ali so kakšne možne sankcije, naprimer, zaradi te selitve proizvodnje, ki je eh, vsekakor zelo neprimerna v času krize. Ja, delovna skupina je obravnavala to vprašanje. problem presoje, ali je oportuno uporabiti ta sredstva ali ne, je v tem, da gre za pomoč ne, delovcem neposredno, ne za pomoč podjetju. Torej dejstvo, zakaj je Nokia eh, se odločila, da ta odpuščanja, to je bil tudi predmet politične razprave, ki smo jo imeli, ampak eh, večina članov delovne skupine je bila mnenja, da to nima vpliva na samo razpravo o tem, ali je treba pomagati delovcem ali ne. Nime treba pomagati in to je tipično vprašanje, ki ga bomo obravnavali ob obravnavi letnega poročila, ker bomo govorili o bolj globalnih, bolj strateških vprašanjih, se pravi, ko se podjetje, ki je dobičkonosno, vendarle preseli na drugo lokacijo, zato da bodo ti dobički še večji. Skratka, To, kar pa se od nas tukaj zadeva, je, zahteva je, ali naj se porabi sredstva iz sklada za pomoč delavcem ali ne. Tukaj seveda ne bomo zdaj sankcionirali, sankcionirali delavcev zaradi neprimernega obnašanja eh, podjetja. Toliko torej o tem zaenkrat. In še enkrat naj povem, da bomo imeli bolj vsebinsko razpravo na to temo, ko bomo govorili o letnem poročilu. Zdaj prehajamo na zadnjo točko na dnevnem redu. To je točka, ki se mi zdi ključnega pomena. Gre namreč za to, da imamo nekoliko bolj odprto razpravo glede našega mandata, predvsem kar zadeva naše prednostne naloge, politične prednostne naloge v našem mandatu. To je pomembna kolektivna naloga za nas vse, da vidimo, kaj je, se nam zdi pomembno. Prav tako je to pomembno z vidika tega, da nekako skušamo napovedati način, kako bo naš odbor ocenjeval delo in pa predlagane nosilce portfelja v prihodnji komisiji. Tukaj treba imeti v mislih, da je 60 odstotkov članov tega odbora, eh, novih članov, vključno z menoj. Vendar pa je treba voditi razpravo upoštevajoč dvoje. Najprej treba upoštevati vsa tista vprašanja in doseje, ki smo jih podedovali od svojih predhodnikov, kot drugo pa pač. Eh, neko strateško usmeritev našega novostanovljenega odbora. Kar zadeva prvi vidik, torej tiste dosije, ki smo jih podedovali, tukaj mislim, da se vsi počasi vedno bolj zdaj zavedate, prostora, v katerem se tukaj gibljamo, na podlagi včerajšnje današnje razprave, kar nekaj dosijev je tudi, ki so blokirani. Prvi takšen dosije je brez posebnega vrstnega reda, ampak prvi je doseg, ki zadeva prenosljivost dopolnilnih pokojninskih pravic. Parlament je opravil prvo branje, poročilo gospe Omenrajtne je bilo sprejeto junija 2007, od takrat dalje je zadeva blokirana v svetu in tukaj želimo ponovno sprožiti razpravo in komisija tukaj namerava objaviti zeleno knjigo. Tako da upamo, da se bomo tega lahko ponovno lotili. Naslednja zadeva, tudi blokirana zadeva, zadeva socialne storitve v splošnem interesu. Tukaj gre za področje uporabe in značilnosti teh storitev, ki so izključene iz direktive o storitvah kot taki. Komisija pravi, da bo pripravila pobudo v tej smeri v svojem programu dela. Zaenkrat smo dobili samo sporočilo komisije, tako da mislim, da moramo tudi tukaj stvari nekoliko bolj pospešiti. Tretja zadeva, ki je na nek način blokirana, je direktiva o delovnem času. Eh, spravni postopek ni bil uspešen in eh, poročevalec nam bo vsekakor lahko povedal več. Vsekakor pa želimo od komisije da nas obvešča o postopkih sprošnji poti državam zaradi kršitve in nespoštovanja te direktive. Prav tako bi lahko zatevili poročilo o izvajanju te direktive. Komisija bi ga bi mola, bila morala sprejeti že na začetku letošnjega leta, vendar je tudi to poročilo blokirano v kolegiju. Kar zadeva tekoče odprta vprašanja, čaka nas poročilo o letu boja proti revščini in socialni izključenosti leta 2010. Ob tej priložnosti bomo lahko pravili tudi oceno učinkovitosti politik na tem področju in pripravili bomo tudi konkretne predloge za prihodnje delovne programe komisije in pa zakonodajni program komisije. Naslednja zadeva, o kateri smo na dolgo in široko govorili včeraj, gre za poročilo gospe Bauer. Ne bom uh, eh, detaljno o tem govorila, ampak gre za delovni čas oseb, ki upravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu. To samo toliko, da vas opomnim. Naslednja zadeva, Evropski inštrument za mikrofinanciranje. Tukaj bo šlo predvsem za to, da tekom naših prihodnih zaseden odborov obravnavamo amandmaje poslancev in da se vzpostavi tudi nova proračunska vrstica, o čemer bomo glasovali v okviru poročila gospoda Orija. Že zdaj vemo, da nas čaka tudi delo, kar zadeva spremembo Lizbonske strategije, tukaj ne bomo vključeni samo mi, potem direktiva o sezonskem delu državljanov tretjih držav, kajti Generalna direkcija za zaposlovanje pripravlja direktivo na tem področju. K temu naj še dodam, da nekako okrog nas uh, lebdijo tudi druge tematike, predvsem kar zadeva delovni čas. Ne bi rada bila predolga pri tem uvodu in ne bi omenila še drugih predlogov. Včeraj, na primer, v študiji, ki je bila predstavljena glede kolektivnih odpuščanj in tako naprej, je bilo tudi predstavljenih nekaj morebitnih eh, zadev, o katerih bi lahko govorili. Bi pa nakratko še spregovorila o tej drugi tematiki in izpostavila dvoje. Poleg tistega dela, ki predstavlja bistvo dela in boja našega odbora, mislim, da bo potrebno okrepiti predvsem dva vidika našega skupnega dela. Gre za tako imenovane mešane politike, torej vprašanje mm, politik zaposlovanja v kontekstu širše ekonomske politike. To je nekaj, o čemer bo tudi treba govoriti, ko bomo revidirali Lizbonsko strategijo. To mislim, da je ključnega pomena. Sploh, če vidimo, da je brezposlenost vsekakor se skrbljoče v Evropski uniji in eh, programi za oživitev gospodarstva, niso vedno najbolj usmerjeni v vprašanje ohranjanja delovnih mest, če posebej tistih najbolj ogroženih delovnih mest. Naslednja tema, zadnja tema, ki se mi zdi ključnega pomena, kar zadeva delo našega odbora v novem mandatu, pa je tema, ki je bila posredno že omenjena v prejšnjem mandatu v poročilu Richarda Havida o socialni odgovornosti, družbeni odgovornosti podjetij, gre torej za vse tisto, kar je povezano s vodenjem in upravljanjem podjetij. Glede na krizo, ki jo preživljamo, sem prepričana, da je ena od rešitev, če hočemo preprečiti to, da bi se vse znova ponovilo, torej ena od uh, rešitev poleg samega vprašanja uh, sodelovanja delavcev v upravljanju podjetij, potem nagrajevanje, nadzor nad strategijo poslovanja in tako naprej. Vse to so seveda teme, ki jih bomo obravnavali skupaj z drugimi odbori, eh, ITER, pravne zadeve in tako naprej. Ampak, poleg vsega tega se mi zdi ključnega pomena, da smo kot odbor zelo, zelo vidni tudi pri usmeritvah ki ne bi jih podali pri tovrstnih tematikah, ki bodo vsekakor na dnevnem redu našega parlamenta. Tako, upam, da nisem bila predolga. Predlagam, da damo besedo predstavnikom različnih političnih skupin, da začnemo s to strateško razpravo, potem pa bomo imeli pač odprto razpravo. Najprej gospod Čava Öri, potem gospod Sirkas, izvolite. Ko sem si eno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 pisnih dokumentov, kajti če nimamo podlage za naše razprave, lahko govorimo o vsem, vendar pa potem ne bo pravega okvirja. Če pa bi imeli pisni strateški dokument, potem bi tako lahko začeli na dobri podlagi in tako bi morda lahko pogovor oblikovali tudi nekoliko bolj strateško. Mislim pa tudi, da mora ta razprava se odvijati. Potrebujemo pa dokument, uradni dokument, kot rečeno. Morda bi morali imeti še več možnosti razgovora o naši strategiji. Ko govorimo o prednostnih nalogah, tukaj mislim, da bi morali pomisliti tudi na invalidne osebe. te osebe so prizadete zaradi brezposobnosti, zaradi revščine, naprimer. In mislim, da moramo pomisliti o prednostnih nalogah, katere so tiste ranljive skupine v družbi in tam bi potem lahko določili strategijo in se venili na te teme. Hvala lepa. Sarkas. Hvala lepa. Gospa predsednica, na kratko. kar je dal pravkar kolega Vrri, da bi imeli nekakšen uradni dokument. Dokument že imamo, ta je bil razdeljen poslancem. Gre za dokument, ki je bil poslan strani sekretarjata o tem, kakšno je ozadje delovanja našega odbora in eh, tam imamo navedene tudi posamezne točke, s katerimi se ukvarjamo. Tukaj pa gre bolj za politično ovrednotenje celotnih postopkov, ne toliko za administrativno-tehnično razpravo. Hvala lepa za to razpravo. Mislim, da moramo imenu svoje politične skupine takšno razpravo pozdraviti. Vendar pa, gospa predsednica, pred očmi moramo imeti tudi to, v, kakšnem, v kakšnih razmerah se začenja naš mandat. Te razmere so zelo težavne, kar se gospodarsko-družbenega položaja tiče. Vendar pa vsi smo lahko videli, da imajo evropski državljani občutek, da parlament ne govori vedno razumljivega jezika. In to vodi do vedno večjega pomankanja interesa. Čeprav posebno med delavci in najbolj zapostavljenimi deli prebivalstva. In to bi moralo biti tisto, kar nas združuje vse poslance v tem odboru. Kriza v Evropi ima namreč seveda tudi socialno dimenzijo. In mi kot socialdemokrati si želimo ustvariti zavezništvo za napredek v tem odboru. Tako kot smo to imeli že v prejšnjem mandatu. Morda seveda nismo uravili 100 odstotno vseh naših želja, vendar pa dosegli smo napredek pri dopolnjevanju socialne agende za Evropo. Gospa predsednica, s tem v zvezi bi morali spostaviti dva elementa. Po eni strani imamo gospodarsko krizo in bi bilo pomembno, da smo, kar se državljanov tiče, tudi bolj jasni in da resnično povemo, da smo za evropsko pobudo za boj proti socialnim posledicam gospodarske krize, še prav posebno za boj proti brezposelnosti in da smo tudi za to, da brezposelni morajo imeti več možnosti za pridobitev novega delovnega mesta. Torej, poskušati moramo iskati rešitve, ne samo govoriti. Ne gre samo za podjetniški svet, seveda je to podlaga, vendar pa razprava je širša. Imamo ljudi, ki trpijo in danes dopoledne smo že imeli razpravo o skladu za prilagoditev globalizaciji. To je pomembno. Naslednja stvar pa so naši instrumenti, ki jih imamo na razpolago. Imamo zelo malo finančnih instrumentov, naprimer. Nova medvladna strategija, polizbonska strategija pa nam omogoča, da bi to izboljšali. Smemo torej poslabšati okvirja za brezposobne in tudi za ranljive skupine, kot so upokojenci. Ne sme biti tako, da bi trpeli najbolj ranljivi deli prebivalstva. pri tem okviru lahko spremenimo določene pobude. Nekaj ste jih že omenili, direktivo o delovnem času. To je direktiva, ki ima tudi simbolni značaj. Na tem področju lahko poskušamo ohraniti zavezanost in moramo pokazati, da v Evropi ne gre samo za gospodarstvo, temveč tudi za socialne vidike, za varovanje delovnih mest. Prožnost seveda za podjetja, vendar pa istočasno tudi gotovost in varnost za delojemalce. Tukaj moramo najti pravo ravnovesje med prožnostjo in gotovostjo. Komisija bo izvajala socialni dialog, tako so dejali, in upam, da bo to prineslo rezultate vendar pa to pomeni tudi to, da morajo socialni partneri najti rešitev tudi med sabo. Hvala, madame Elizabeth. Gospa Harkin, v imenu liberacijo, nije. Besedo prevzema gospa Lin. Uh, Hvala lepa. Kar nekaj pomembnih stvari smo že omenili. Rada pa bi, da bi kot odbor v našem mandatu si bolj ogledali izvajanje. Veliko zakonodaje smo sprejeli v zadnjih desetih letih, odkar sem tu, vendar pa zdi se, da potem ne spremljamo dobro, ali se ta zakonodaja v državah članicah tudi dobro izvaja. Rada bi, da bi bolje nadzirali ta del izvajanja zakonodaje, da bi si ogledali sprejeto zakonodajo v preteklosti in da bi si ogledali, zakaj se v določenih državah članicah ne izvaja ustrezno in kaj lahko storimo kot odbor, da to olajšamo. Nekateri odbori to že počnejo v tem trenutku, vendar pa vedno se mi je zelo čudno, da se zdi, da dodajamo novo zakonodajo, ko pa že stara ne deluje, namesto da bi si ogledali zakonodajo in bi morda kaj tudi črtali, če časa ne potrebujemo in bi potem izdelali kaj, kar bo tudi operabilno. Torej, celoten postopek izvajanja ključnih delov zakonodaje bi se morali bolj podrobno ogledati. Tukaj gre tudi za akt o malih podjetjih. Tega se moramo ogledati, ali dobro deluje, da MSP ima dostop do določenih področji. In potem še eno področje, na katerega se moramo osredotočiti. Steven Hughes in jaz sama sva na tem področju upravila veliko dela. Socialni partneri so dosegli dogovor in oba sva bila vznemirjena ker smo tukaj imeli zelo dolg zakonodajni postopek. Potem pa nenadoma so socialni partnerji dejali, da se bodo odločili, vendar pa odločitev je bila sprejeta poleti. Morda bi morali nadaljevati s pritiskom na komisijo, da bi spremljali to odločitev socialnih partnerjev. Steven prikimava in mislim, da je to nekaj, kjer bi lahko dosegli več napredka. In proti diskriminaciji, to sem že omenila švedskemu predsedstvu. Tukaj moramo pritisniti, ohraniti pritisk na svet, da bomo zagotovili, da bodo spoštovali dogovor oziroma glasovanje Evropskega parlamenta in našega odbora in odbora Libe pri postopku okrepljenega sodelovanja, da bi morali imeti specifično direktivo. Morda bi se lahko bolje uskladili z odborom Libe, da bi svet torej spoštoval to zavezo. To so ključne zadeve. Zamisel dokumenta, da bi tudi novi poslanci v odboru se lahko bolje vključili v naš mandat, je dobro. Hvala lepa. Jean Lambert v imenu zelenih. Potem pa bo sledila splošna razprava. Prva govornica bo Edith Bauer, sedaj pa že preomenjena govornica. Hvala lepa. Gospa predsednica, strinjamo se z vami, da mora ta odpor biti navzoč pri večini ključnih razgovorov, ki se odvijajo. Ena od teh, kot ste nakazali, je pregled nove lizbonske strategije. Prav tako mislim, da si moramo ogledati, kako je to povezano z vrsto vprašanj, ki bodo na sporedu Kebnhavna kasneje letos. Nizkoglično gospodarstvo, podnebne spremembe in kaj to pomeni za delovna mesta. Mislim, da se z GD podjetništvo upravlja veliko dela, ko skuša zagotoviti zeleno gospodarstvo, zelena delovna mesta, vendar pa mislim, da se tukaj nismo dovolj navezali na to v našem odboru. Zato mislim, da je to pomemben vidik za nas. Ne gre samo za vprašanje delovnih mest, gre tudi za vprašanje oblike teh delovnih mest. Ljudje so že govorili tudi o pogojih za poslovanje. Včerajšnja študija je tudi nekaj, kar moramo upoštevati. Kako bomo to spremljali? Tukaj gre za vprašanje glede socialnih partnerjev, ki je bilo že omenjeno. In tukaj si moramo to bolj podrobno ogledati, kaj pomeni, če kot je pokazala včerajšnja predstavitev, slabitev vsaj enega, če ne obeh elementov, pomeni določene negativne posledice. In potem nove oblike prožne varnosti, tudi to je nekaj, kar nas kot odbor mora zanimati. Ugotoviti moramo torej, kako bi lahko te različne elemente povezali s pregledom Lizbone in načrtom za živitev gospodarstva. Prav tako gre za smernice za, za poslovanje in povezavo le teh z načrtom za živitev gospodarstva. Govorili smo o zaposlovanju mladih, starejših ljudi, zapostavljenih ljudi. Kako bodo torej nacionalni akcijski načrti usklajeni s tem. Odbor ne ve dovolj o teh nacionalnih akcijskih načrtih. Strinjam pa se s tem, kar je bilo rečeno glede izvajanja, morda samo z drugega zornega kota, vendar pa to se navezuje tudi na to, kar ste omenjali, direktiva na potitvi delavcev, celo V prometnem sektorju smo slišali, da imamo samo dva odstotka šoferjev, ki jih preverjajo. Zakaj je tako? Ali je to zakonodajno vprašanje ali vprašanje izvajanja držav članic, ko le te ne želijo storiti dovolj? Te smo veliko že slišali. Torej, če bi skušali vključiti vse te elemente, izvajanje pregled Lizbone in druge stvari, mislim, da bi dosegli korak naprej. Mislim, da nas kot politično skupino zanima tudi zavodno vprašanje revščine in vključenosti. Hvala lepa. Edith Bauer, potem pa Elizabeth Moran. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da imamo vsi težave, ki izhajajo iz gospodarske krize. Vidimo lahko težave, ki kar kličejo po rešitvah. Prav tako pa menim, da moramo na dolgi rok skušati doseči rešitve za trg dela. Dolgoročno imamo kar nekaj vprašanj, ki neposredno zadevajo naš odbor. Ne moremo ignorirati demografskih trendov v Evropi. Moje vprašanje za vas, gospod predsednica, pa je, ali menite, da bi naš odbor moral nameniti več pozornosti vprašanjem demografije? Ali mislite, da bi morali izdelati dokument, o staranju prebivalstva in ali menite, da je to nekaj, kar bi lahko storili? Odgovorila bom kasneje. Elizabeth Moran. Euh, Hvala lepa, gospa predsednica. Tri stvari bi rada omenila. Čaba Uri, in Alessandro Sterkas sta kar nekaj stvari že omenila. V zvezi z gospodarsko krizo in revizijo izbonske strategije bi rada izpostavila tri stvari, ki jih moramo storiti. Posodobiti moramo socialni dialog, posodobiti moramo industrijske odnose. To je nekaj, kar moramo storiti. V času krize imamo zelo veliko dela, ki ga moramo praviti na zakonodajnem področju prepogosto vrzeli lahko vodijo do katastrofalnih razmer na kraju samem. Drugič, v časih krize mislim, da se moramo lotiti tudi vprašanja korporativne socialne odgovornosti, odgovornosti podjetij, torej odgovornosti velikih podjetij in skupin. Prav tako si moramo gledati učinek, ki ga imajo in ki lahko vodi do propada manjših podjetij, pod pogodbenih podjetij. Videli smo, da veliko podjetij trpi in 90 odstotkov teh pogodbenih podjetij, strank teh pogodbenih podjetij so velika podjetja. In potem tretjič, mislim, da moramo prav tako izboljšati vse instrumente, ki jih delavci imajo za to, da bi jim omogočili prilagajanje na nove razmere na področju trga dela. Še prav posebno imam tukaj v mislih oceno kvalifikacij v smislu poklicnih izkušenj in poklicnega ozadja. Sistem, ki ga imamo v tem trenutku, ni dovolj dober. Enako velja tudi za sistem usposabljanja. Mislim, da bi tudi tukaj lahko storili več na bolj proaktiven način. Hvala lepa. Gospa Saja, potem pa Steven Hughes. Hvala lepa. Gospa predsednica. Veliko ljudi je že dejalo, da bodo naslednja leta še vedno zrcalila trenutno krizo. Razmere na področju zaposlovanja se slabšajo in tisti, ki so najbolj ogroženi, bodo najbolj trpeli to, so invalidne osebe, priseljenci in eh, dolgoročno brezposobni. Prav tako vidimo nevarnost dolgoročne brezposobnosti mladih. To lahko zelo ogrozi in poveča socialno izključenost, kajti tako se lahko uniči celotno življenje določenega posameznika in se tudi njihov potencial ne izkoristi. O tem moramo razmisliti na področju izobraževanja. Prav tako imamo vprašanja, ki so povezana z likvidnostjo malih in srednjo velikih podjetij. Včeraj v odboru Ekon smo imeli predstavitev skupaj s kolegi iz eh, kongresa iz ZDA na to temo. Prav tako moramo zagotoviti, da v Evropi ne bomo imeli dveh usporednih trgov dela, uradnega in ne uradnega, sivega. To je zelo pomembno, kajti to vodi do izkrivljanja konkurence, pa tudi do slabšanja pravic delavcev. To je slabo za poštene, za poštena podjetja. Hvala lepa. Hvala, Steven Hughes, potem pa King Eggins. Um, glad... Hvala lepa, gospa predsednica. Veselim me, da imamo to razpravo, kajti mislim, da moramo bolj jasno razmisliti pred eh, zaslišanjem prihodnega komisarja za socialne zadeve. In mislim, da bi morali tukaj že kaj razmisliti o vprašanjih, ki bomo zadali nominirancu, zato da bi pritisnili to osebo. Že sedaj potrebujemo jamstva za delo in to je delo tega komisarja in to je naša edina priložnost to zaslišanje. Zapisal sem si kar nekaj stvari. Prečujem se, če bom kaj ponovil. Ključno vprašanje, s katerim se soočamo v luči krize, v kateri smo, je to, o čemer govorijo naši socialni partnerji, kar se sredstva tiče, ko pravijo, da država članice ne uporablja dovolj sredstev iz socialnih skladov. 30 do 40 odstotkov sklada bo neizkoriščenega. Kljub temu, da smo poenostavili zakonodajo pred kratkim, ne vem, kaj je narobe, ali obstajajo težave na regionalni, nacionalni ravni, ali obstajajo bolj tehnične težave, vendar pa mislim, da mora tukaj komisija skupaj z njimi raziskati, kako bi to poenostavitev socialnega sklada lahko dejansko uresničili v praksi in izkoristili sredstva na terenu samem. Gospa predsednica, kar se tiče storitev splošnega interesa, tukaj potrebujemo okvir. Komisija nam vedno govori, da je to pretežavno. Mi kot socialisti smo zasnovali direktivo in pred dvema letoma smo to predstavili komisarju, pa še vedno se ni zgodilo nič. Direktiva o delovnem času, kot je dal Aleksandro, je to simbol za to, kar je šlo narobe. Um, socialna zakonodaja bo najbolj izpostavljena, če ne bomo pazljivi. In tukaj moramo nadaljevati z delom. Etično delo, ehm, nevarne oblike dela, torej najbolj izpostavljene oblike dela. Vse to pomeni, da imajo ljudje vedno več težav, da imajo vedno slabše pogodbe, vedno slabše zaposlitve. Vendar pa uporabljajo se tudi, prostite, pojavljajo se tudi vedno nove oblike zaposlovanja. Tako da bomo o tem vedno znova morali govoriti. Še prav posebno položaj mladih je prav posebno težaven. Sedaj imamo na primer veliko mladih praktikantov, ko morajo delati po več let, preden dobijo možnost stane zaposlitve. In tudi to si moramo ogledati, da ne bo prihajalo do nadaljnega izkoriščanja mladih že kar nekajkrat je bila danes omenjena direktiva o napotitvi delavcev. Ne pozabimo, da imamo kar nekaj sodb, ki govorijo o širših vprašanjih, ko govorijo o temeljnih pravicah delavcev in o prostem pretoku. Ne gre samo za kratkoročno vprašanje težav, ko se pojavijo pri teh sodbah. Govoriti moramo širše. In dva socialna programa že imamo in obljubili so instrument o čezmenih kolektivnih pogajanjih. Mislim, da so pozabili na to in na to jih moramo spomniti. Kaj ti to pomeni v časih krize? Prav tako moramo storiti več, da bi ugotovili, kaj lahko uporabimo kot model za ohranitev delovnih mest in za to, da brezposobno znovo vključimo v trg dela. Usklajevanje podatki, to je omenila gospa Moran, to si moramo ogledati in posodobiti kolektivno pogajanje in tako naprej. Veliko krat smo v 70-ih letih govorili o prenosih podatkov in usklajevanja. In veliko krat smo imeli različne opredelitve. Imeli smo pravno negotovost, tako na strani delavcev kot delo dajalcev. Tudi o tem moramo govoriti in potem seveda tudi odgovornost podjetij, tudi to je pomembno. S komisarjem se želim sestati, da bi izvedel, kdaj bomo ta dogovor dejansko začeli izvajati. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Kinga Gönc, potem pa Tomas Mann. Hvala lepa gospa predsednica. Kolegi so gotovili, govorili o kar nekaj stvarih. Rad pa bi dodala še nekaj k našim prednostnim nalogam. Veliko krat govorimo o krizi, o krizi, ki še traja. In videli bomo spremembe gospodarske krize v socialno. To pomeni, da se moramo osredotočati na najbolj ranljive skupine prebivalstva ki bodo najbolj prizadete, kajti te prihrankov nimajo. Gospod Uri je govoril o ljudeh, o invalidnih ljudeh, rada bi govorila o Romih. V parlamentu smo o Romih že veliko govorili. Gospa Kovač je napisala poročilo na to temo. V veliko državah članicah so Romi najbolj ranljiva socialna skupina. Soočajo se z največjo diskriminacijo in so tudi največ izgubili s to krizo. Zato se moramo osredotočiti na to vprašanje. Potrebujemo skupnostno strategijo za Rome. Konec koncev govorimo o 12 milijonih ljudi v EU to je velikanska, velika manjšina. Poleg Romov pa bi morali govoriti tudi o težavah, s katerimi se soočajo otroci. Otroci so daleč najbolj ranljiv del prebivalstva. Vemo, da otroci, ki odrastejo v revščini, nimajo toliko priložnosti v kasnejšem življenju kot bolj bogati otroci. Zato si moramo to ogledati od samega začetka, da bi zagotovili, da bodo revni otroci imeli enake priložnosti kot bolj bogati. Ponuditi jim moramo rešitve za pot iz revščine. Prav tako bi rada izpostavila to, kar je dal gospod Hughes. To pomeni, da moramo izkoristiti Evropski socialni sklad. Hvala lepa, gospod Tomas Pan, potem pa gospod Jakon Sari. Hvala lepa. Kratka pripomba in dva komentarja. Pripomba na to, kar je dejal Steven Hughes. Steven, seveda bi bilo potrebno poenostaviti Evropski socialni sklad. Vendar pa, socialni sklad je velika zgodba o uspehu. 50 let ga že imamo. Niti socialni ministri tega niso vedeli. In ima veliko prednost, da sredstva namenjamo ciljno. Pri veliko preditvah, ki smo jih imeli, se vedno znova kaže, da lahko konkretno povemo, kakšne so bile pozitivne posledice tega sklada. Mislim, da je to zgodba o uspehu in to je pomembno za naš odbor in moramo na tem še naprej delati. Gospod Bauer, tema več generacij. Mislim, da moramo tukaj poskušati storiti več. Samo govoriti o razkoraku med generacijami ni dovolj. Prav tako moramo zagotoviti, da bodo starejši ljudje lahko delali več in seveda poskrbeti za podjetja, ki jih bodo zaposlovala in bodo zaposleni in ne diskriminirani. Vključiti moramo izkušnje iz drugih držav, se kaj naučiti iz tega, morda izdelati kakšno študijo, kako različne generacije, mladi, starejši, delajo skupaj na delovnem mestu. In kaj prinese to pozitivnega? Ko ima nekdo več energije, drugi pa več izkušenj. Torej, lahko bi izdelali skupne projekte kot model za druge, da ne bi dejali, kateri so prestari, drugi premladi, kajti to je že diskriminacija sama po sebi. In potem še eno področje, čez tri tedne imamo v Nemčiji zvezdne volitve, In kanclerka pravi, da moramo ustvariti takšen mednarodni model socialnega gospodarstva, da bodo tudi drugi lahko kaj počeli s tem. In da bomo skušali vključiti vse ljudi, kako lahko to dosežemo, da bo ta, socialna, da bo ta socialni trg vodil do konkretnih rezultatov. Gospod Serkas je govoril o tem, da smo veliko krat brez komentarja. Da, to smo veliko krat doživeli, lahko pa to spremenimo. Mislim, da ta model lahko preživi. In to, o čemer smo govorili včeraj, je bistveni element tega. Potem bo več podjetij bolj socialno odgovornih, če bodo se zavezali določenim načelom. To bi bil velik korak naprej in to bi si želel, kar se našega strateškega razmisleka tiče. Uh, Hvala lepa, gospa Jagon Sari. Ja, kiitoksia ensinnäkin puheenjohtajille. Puheen... Hola. Hola, pervonš, da si odprla to razpravo. Upam, da bo sekretariat uspel izluščiti bistvo iz te razprave. Naj povem, če se me je trenutno najbolj strah. Zaskrbljena sem nad tem, kakšen vpliv ima gospodarska kriza na Evropo. Bojim se, da bomo zaprli urada migracijam. Če bomo omejili migracije, potem bomo tako dali zeleno luč nezakonitim migracijam in nezakonite migracije bodo vodile do izkoriščanja delavcev v najhujši možni meri. Mislim, da se mora ta odbor zavedati, da se mora odbor zavedati tega, kar se dogaja v sencah prostega gibanja delavcev. Včeraj je nekdo omenjal prosto gibanje in da naj bi to pomenilo, da so nekateri ljudi prisiljeni, da se preselijo. Prisiljeni so bili preseliti se od nekod, kjer so imeli delo, tja, odkud so prišli. Zato me trgovanje z ljudmi zelo skrbi. Mislim, da bo naša generacija se enkrat znašla pred mednarodnim sodiščem v Hagu, zato ker smo si zatisnili oči pred tihotapci ljudi. Pred kratkim sem prebrala študijo, v kateri je bilo rečeno, da je trgovanje z ljudmi v Evropi sedaj večje po obsegu kot takrat trgovanje sužnji v preteklosti. To zadeva torej izkoriščanje delavcev, če bi omejili migracije. Druga stvar je naslednja, da o tem smo v preteklosti že razpravljali in prepričana sem, da imamo dober politični dokument v zvezi s tem, ampak gre za to zeleno gospodarsko rast kaj lahko v kratkem roku naredimo v Evropi za to, da bi spodbujali zeleno rast. Ali bi morali izpopolnjevati mlade v energetski učinkovitosti? To je samo moje vprašanje. Tretjič. Ta odbor je pripravil številna poročila. Tudi parlament je pripravil številna poročila Spomladi smo sprejeli poročilo Lehtinen. In to je vprašanje, k kateremu se bomo morali še vrniti, kaj te to zadeva sivo gospodarstvo. Zanimivo si je včasih ogledati poročila, ki so bila pripravljena v preteklosti si ogledati, kaj se je potem zgodilo in potegniti sklepe v zvezi s kredibilnostjo parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Koferati. Hvala lepa. Mislim, da mora biti delo našega odbora tesno povezano s krizo. Evropa je v težkem položaju, kajti ni ustrezno ocenila prvih znakov krize. To se je zgodilo tudi v Združenih državah Amerike. In ker Evropi ni uspelo tega storiti, sedaj plačujemo davek za to. In mislim, da bomo težko ujeli vodilne. Učinki krize niso novi, ampak se pojavljajo v obsegu, ki ga iz preteklosti še ne poznamo. Vprašanje je, kako zaščititi ljudi. V prihodnjih mesecih bomo videli znižanje plač in tudi brezposobnost mnogih moških in žensk. To bo vodilo v strah. Posledice bodo vidne na vidiku posameznikov in družbe. In še ena tema je tudi bolj pomembna od tega, namreč razmišljati moramo začeti o tem, kako rešiti ljudi iz krize in kdaj bo krize konec. Žal se izpostavljamo tveganju, da bomo vzpostavili modele konkurence, ki spodkopavajo naše tradicionalne evropske modele kaj. To, kar bi naj bila priložnost, bo samo možnost za odpuščanje delavcev in krajo pod pretvezo, da bi bili bolj konkurenčni. Enako velja tudi za zeleno gospodarstvo. Pride lahko torej do tratenja pravic, do kršenja pravic ljudje bodo želeli zagotoviti svojim družbam, podjetjem neko prednost. In če si ogledamo evropski model za oživitev gospodarstva, potem moramo določiti prednostne naloge za to. Naprimer, kar zadeva odnose med socialnimi partnerji. Mislim, da je to zelo pomembno, mislim, da bi to morali povdariti. Povdarjati je treba pozitivne odnose med tistimi, ki zastopajo družbe in tistimi, ki zastopajo delavce. Mislim, da je prav tako pomembno tudi poudariti dejavnike socialne kohezije. To vodi v nadaljna vlaganja in v oživitev gospodarstva. Mislim, da je socialna kohezija vedno dejavnik konkurenčnosti in tudi zelo pomemben dejavnik. Celo Barack Obama je to omenil. In on sedaj svojo politično priljubljenost tvega s tem, ko želi reformirati zdravstveni sistem v združenih državah. Treba je zagotoviti tudi dostojno kohezijo, če želimo ostati konkurenčni na mednarodni ravni. Ko govorimo o družbah, moramo obravnavati tudi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 Mislim, da je zelo dobro, da imamo to razpravo zdaj, da slišimo pripombe, zamisli. Ampak eh, problem je v tem, da ta razprava nima nikakršnega okvira. Ne pravim, da je nekoristna, ampak mislim, da bi morda potrebovali nek eh, pisni dokument. Mislim, da v petih letih ne bomo rešili vseh problemov sveta, tako da mislim, da bo potrebno prioritizirati. Eh, naše delo, potrebujemo nek seznam, da bomo vedeli, s čim se bomo ukvarjali. Mislim, da bo kriza vsekakor ena od naših prioritet, potem globalni izzivi, eh, poleg tega potem še demografski izzivi, pokojninski sistem, sistem socialne varnosti. Vse to mislim, da bodo prioritetne naloge, ker se deva naše delo v prihodnje. Prav tako je prišlo do nekaterih sprememb glede socialne varnosti in glede pokojnin v vseh državah. In ravno pokojninski sistem, sistem socialne varnosti eh, je sistem, o katerem je treba govoriti tudi z transnacionalnega vidika. Kar nekaj problemov je, ki jih Evropa še ni rešila. Imamo vrzeli, naprimer, kar zadeva dostop do dela kar nekaj oseb je govorilo o atipičnih oblikah dela, o tako manjih lažnih samostojnih delavcih in tako naprej. Vse to mislim, da bo zahtevalo nadaljno razpravo. Ta razprava, ki jo imamo danes, se mi zdi koristna in mislim in upam, da je sekretarjat delal beležke in da bo na tej podlagi lahko pripravil dokument o naših prioritetah, da bomo na ta način lahko imeli nekoliko bolj usmerjeno razpravo v prihodnje, tako da bomo tudi laže videli, kakšno vprašanje zastaviti prihodnim komisarjem. Naprimer, na Slovaškem, v drugi državi članici Evropske unije, eh, ljudje nimajo več pravice govoriti mačarsko na delovnem mestu, eh, pripadniki manjšine, torej to je zakon, ki je bil zdaj sprejet. Pripravili smo tudi krajši dokument na temo tega slovaškega zakona in želel sem samo tudi upozoriti na eh, to zadevo. Dobro, hvala lepa. Ne vem, če bo to ravno ključna prioriteta na našega odbora, ampak vseeno hvala za to informacijo in da boste tudi opozorili člane tega odbora na to problematiko. Gospa Karimadeli, potem pa zaključimo. Hvala lepa, gospa predsednica. Res je, da je kriza tista, ki se najbolj dotika najbolj eh, ranljivih. Hvala tudi za povezavo, ki ste jo spostavili z odborom za gospodarske in denarne zadeve. Vprašanje demokracije v podjetjih je nekaj, kar bo tudi moralo obravnavati, eh, mora obravnavati naš odbor. Mislim, da imajo zaposleni tudi besedo pri notranjem delovanju in upravljanju s podjetji. Tudi sama sem za to, da vse spregovori o neenakostih. Se pravi, ali je normalno, da nadrejeni oziroma direktor podjetja zasluži do 600, 700 krat toliko kot eh, posamezni delavci. Tako da mislim, da so to vprašanja, o katerih bo treba govoriti tudi v drugem odboru, v odboru za gospodarske in finančne zadeve eh, in pa tudi v našem. No, kolegica je omenjala Copenhagen, mislim, da imamo tudi mi kaj zapovedati v povezavi med okoljem in socialo in mislim, da bi bilo zanimivo začeti delati tudi na predlogih v tej smeri. No in na zadnje, kar zadeva zdravje in varnost pri delu, imamo na tisoče delavcev, ki še vedno delajo v nevarnem okolju, ki niso dovolj zaščiteni in eh, tudi mi moramo storiti nekaj za to, da bodo resnično zaščiteni. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem smo zaključili seznamom govornikov podala bi nekaj tentativnih zaključkov. Kar nekaj prošnje bilo za pisne dokumente, za neko formalizacijo političnih prioritet našega odbora. Kar zadeva prihodnjo Evropsko komisijo, mislim, da je pač na vsaki politični skupini, da se odloči, da definira tisto, kar bo za njih ključnega pomena v smislu prihodnje komisije. No, je pa tukaj tudi pomembno to, da upravimo neko sintezo te razprave, ki smo jo imeli. Najprej, kar zadeva dediščine iz eh, prejšnjega odbora, tukaj predlagam, da se jih pogledate paket dobrodošlice, ki vam ga je pripravil sekretarjat, tam so omenjene vse tiste točke, o katerih sem govorila uvodoma. No, torej, blokirane dosjeje, tiste, ki so v teku, tiste, ki nas čakajo v prihodnje. In če želite, bom sekretarjat prosila, da do prihodnega srečanja 19. septembra pripravi tudi kratek povzetek predstavitve, ki smo jo podala ob uh, začetku. Uh, predsednik Evropskega parlamenta, gospod Buzek, je predsednika komisije tudi prosil, da prihodnemu predsedniku konference, predsedniku odborov, ki še ni imenovan, posreduje tudi nekakšno rekapitulativno pismo o programskih prioritetih komisije, seveda na podlagi dosedanjega dela, dediščine dosedanjega sklica in eh, pa tudi prihodnih projektov, ki nas čakajo. Tako da tudi sama bom prispevala k vsebini tega pisma. Potem naslednja stvar. mislim, da bo zelo koristno imeti razpravo na to temo. Gre namreč za vprašalnik, ki ga bomo pripravili pred zaslišanjem prihodnega komisarja ali komisarke, ki bo odgovorna oziroma odgovorna za področje socialne politike. In sekretariat bom torej prosila, da nam pripravi nek eh, prvi osnutek takšnega vprašalnika. No, na prihodnem zasedanju koordinatorjev bomo obravnavali konkreten program dela našega odbora. Pogledali si bomo poročile na lastno pobudo in pa tudi povezavo med eh, različnimi študijami, ki bi jih lahko naročili. Tako da mislim, da te tri zadeve, torej pismo, odgovor na zahtevo predsednika Bozeka, priprava vprašalnika za zaslišanje prihodnih komisarjev in pa priprava dela v okviru skupine koordinatorjev. Mislim, da bomo na ta način lahko tudi konkretizirali to razpravo, ki smo jo zdaj imeli, upoštevajoč seveda usmeritve in politične prioritete, kot eh, jih bodo definirale posamezne politične skupine. Tako, toliko za enkrat za danes. Prihodnič se sestanemo 29. septembra in že zdaj ne vam povem, da ni gotovo, ali bomo imeli zasedanje tudi 30. 29. dopoldne in popoldne vsekakor, kar pa zadeva 30. september, pa bo odvisno pač od eh, dnevnega reda. Eh, verjetno se bo zgodilo, da bomo lahko črtali sestanek 30. kajti 29. bomo imeli eh, zaslišanje z pristojnim komisarjem, torej gospodom